Buonasera. Iniziamo. Dobro večer, vsem začnemo. Dobrodošli vsem. Lahko začnemo s stankom. Imamo kar natrpan dnevni red, danes in jutri začnimo takoj. Najprej bi vam sporočil, da mi je več članov odbora povedalo, o tem, da bi bilo primirno uh, eh, začeti ustno posvetovanje oziroma na, nasloviti ustno vprašanje komisiji v zvezi z revizijo proračuna 2009-2010. Ta prvi dokument, čeprav ni bil še potrjen, ima še vedno nosi eh, podpis predsednika komisije Barosa. Uh, je vzbudil zaskrbljenost. Povedal bi vam le, da bo jutri ob 9. uri skupaj s koordinatorji e, padla odločitev, ali bomo ali ne bomo poslali ustno vprašanje na to temo. Čeprav, še enkrat poudarjam, tega nismo sprejeli, jutrišnji seminar popovdne nam bo omogočil, da uh, se odzovemo na komisarko. Uh, ki se še ni odzvala na ta dokument, ampak vsekakor eh, obseg teh predlogov in vpliv teh predlogov eh, vzbujejo zaskrbljenost. In če bomo jutri se uspeli uskladiti s koordinatorji, bomo lahko eh, odločili, da posredujemo ustno vprašanje komisiji. Najprej začnemo današnje, današnji sestamek, sestanek uh, v, uh, pod okriljem Lisbonske pogodbe. Začela bo veljati 1. decembra in zato mi je všeč, da danes lahko povdarim pomen tega dogodka za kmetijstvo, za razvoj podeželja. To pač, da bo začela veljati pogodba, to smo že večkrat povdarili in jasno, da poleg pomembnosti tega našega sektorja je za nas pomembno tudi, da si prevzamemo celotno odgovornost, ki izhaja iz pogodbe za vsakogar izmed nas. Pomembno bo, da se v našem delu, v naših predlogih spominjamo in upoštevamo, da od danes dalje, od 1. decembra dalje bo ta odbor imel enak eh, naloge kot eh, svet. Uh, imamo več odgovornosti, imamo večjo vlogo, eh, moč predlaganja in skupaj pač moramo eh, se za to potegovati. Sprejetje in potrditev drevnega reda, če ni drugih pripomp, eh, smo pregledali oziroma bomo sprejeli zapisnike z dne 12. oktobra. In, uh... 29. in 30. septembra, tudi danes uh, imamo predvajanje v živo današnjega sestanka, imamo tudi prevajanje v vseh jezikih, eh, pozdravljam tolmače. Če točka štiri, izmenjava mnen z Evropsko zvezo proizvajalcev mlečnih izdelkov, EDA. EDA je Evropska zveza proizvajalcev mlečnih izdelkov in se ukvarja z interesi operatorjev v tem sektorju, eh, pravi se ukvarja z institucijami Evropske unije, ampak tudi eh, odnosi, uporabljajo odnose z raznimi mednarodnimi organizacijami. EDA je tudi referenčna točka za eh, mlečno predelovanje industrijo in razvija tematike kot naprimer eh, živila, zdravje kot del SKP-ja. SKP Zato pozdravljam v naši sredi gospoda Gvernija Baka, predsednika Evropske zveze proizvajalno-mečnih izdelkov, ki nam bo predstavil uh, svojo zvezo in uh, zadnji uh, uh, trend razvojev. Poslušali bomo, kaj nam predlaga v zvezi s problemom uh, cen in naraščanja cen na tržišču. Hvala, gospod Bok, vam predajam besedo. Mr. Chairman? Yes, thank Hvala. Gospe in gospodje, gospod predsednik, hvala najprej, da ste Evropsko zvezo proizvajalcev mlečnih izdelkov povabili sem, da predstavi obete za Evropski sektor mlečnih izdelkov. Evropska zveza proizvajalcev mlečnih izdelkov ali EDA je organizacija v Bruslju, ki predstavlja mlečno predelovalno industrijo v državah članicah EU pred institucijami EU. Mlečno predelovalna industrija predstavlja promet 120 milijard evrov v sodelovanju z 400 tisoč zaposlenimi in več kot 90 odstotkov predelanega mleka v Evropi se predela v cel niz izdelkov, ki jih predstavlja zveza EDA. Mlečni sektor ni samo prehrambeni sektor, ampak že več stoletij močno prispeva k uravnoteženi in zdravi dieti evropskih državljanov, pri tem pa veliko prispeva tudi k socialni in gospodarski strukturi, še posebej na podeželskih območjih. V poročilu o stanju na, mlečnem, na mlečnih trgih leta 2009, ki je bilo predstavljeno 22. julija letos, je komisija EU sklenila, da se je stanje na trgu mlečnih izdelkov močno poslabšalo od poletja 2008. V zadnjih treh letih smo na trgu mlečnih izdelkov videli razvoj dogodkov, ki jim prej nismo še bili priča v letu 2007 in 2008 se je pojavilo visoko povišanje cen mlečnega blaga, kot sta maslo in posneto mleko v prahu. To je povzročilo cene do 45 centov na liter mleka. Po letu 2008 do 2009 so se cene znižale do vrednosti, ki znašajo približno 20 do 25 centov na liter. Poleg tega v različnih državah EU opažamo, da je proizvodnja mleka močno pod mlečnimi kvotami EU. To je sprožilo mnogo razprav o tem, kako bi nadaljevali z delom na mlekarski politiki. Reforma SKP 2003 in pregled reforme sta uvedla glavne spremembe v okolju, v katerem deluje mlekarski sektor. Odločitev za izvedbo teh sprememb temelji na notranjih pomislekih EU, pa tudi na pomislekih v zvezi z svetovno trgovino. Vsi reformni ukrepi so bili namenjeni temu, da bi bila proizvodnja bolj usmerjena na trg. Za zvezo EDA ti dogodki na trgu niso vzrok, da bi spremenili pristop politike, kakor je naveden v reformi SKP 2003 in v pregledu reforme. Evropska unija je najpomembnejši trg mleka na svetu. Geografski pogoji in podnebni pogoji v mnogih regijah v EU omogočajo pridelavo mleka. Veliko znanja v Evropi o proizvodnji mleka, o predelavi mlečnih izdelkov, o proizvodnji in o trženju so mlečnemu sektorju EU zagotovili vodilni položaj na svetu in tudi v prihodnosti obetajo zelo dobičkonosen sektor. Ena glavnih lasnosti evropskega mlekarskega sektorja je širok niz različnih stru struktur v celotni mlekarski verigi. Prodajalci so morda tisti glavni, ki imajo stike s potrošniki, ampak mlečni izdelki do potrošnikov pridejo tudi na različne druge načine. Prav tako imamo velik trg posameznih sestavin v EU in tudi drugot. Še posebej na strani dobave imamo kmetije, ki se specializirajo za proizvodnjo in za kmetije, ki se specializirajo za mlečne izdelke. Imamo nekatere predelovalce, ki predelujejo samo en izdelek in predelovalce, ki pridelujejo več izdelkov. Nekateri so samo regionalni, drugi pa so aktivni na nacionalni ali celo mednarodni ravni. Prav tako obstajajo velike razlike v odnosih v dobavni verigi. Čeprav je vedno večji delež rezultata industrije predstavljajo izdelki z visoko dodano vrednostjo, je, še, imajo še vedno veliko skupnih značilnosti. To so izdelki z identičnimi specifikacijami, ki temeljijo k čim nižji ceni. Maslo in prah, naprimer, pa tudi generične vrste sira so spadajo v te izdelke. Cena surovega mleka je osrednjega pomena tukaj. Surovo mleko je običajno tista glavna komponenta stroškov in pri siru lahko predstavlja do 80 odstotkov celotne prodajne cene. Videti moramo, da v veliko primerjih predelovalci nimajo veliko nadzora nad stroški, ki niso povezani z mlekom, kot so naprimer energija in pakiranje marže za proizvajalce niso zagotovljene. Neučinkoviti predelovalci ostanejo zunaj industrije in povedati je treba, da so kmetje, tisti, ki dobavljajo za industrijo, imajo v lasti velik delež obdelovalne kapacitete s pomočjo svojih zadrug. V tem sektorju univerzalna rešut, rešitev za pogodbene odnose ne bi bila dobra. Po našem mnenju Evropska unija ne mora podati skupne zakonodaje za pogodbe v celotni EU, ki bi bili konkurenčni in ki bi zagotavljali raznoliko strukturo in širok niz komercialnih odnosov. Noben skupni okvir ne more ustrezno upoštevati celotnega niza okoliščin, ki vplivajo na posamezne kmetovalce in predelovalce. Če pobude politike EU, kot so pogodbe, izkrivljajo trg, potem ni nobenega jamstva, da bodo predelovalci dobili više stroške tudi od svojih potrošnikov. proizvajalci se ne želijo vključiti v mehanizme določanja cen, kakor se kmetje in pridelovalci. In vsako zakonodajno posredovanje v določene cen bo ustvarilo neočinkovitosti in to ne bo pomagalo tržno usmerjenim prizadevanjem. Reforma SKP-a za mlečni trg. To bo določal trg blaga. Blaga so, blago je pomembno za cene za kmetovalce, kajti ta sposobnost, da se premaknemo od dobave surovega mleka in do proizvodnje blaga je zelo pomembna. To je tisto, kar smo videli v različnih državah v letih 2007 in 2008. Takrat so se cene blaga višale in kmetje so začeli mleko zagotavljati tistim družbam, ki so proizvale blago. Dokazi, ki so na voljo, kažejo, da je trg EU za surovo mleko zdrav in da lahko kmetje ustrezno ocenijo svoje mleko za zvezo EDA ni nobenega razloga, da bi posredovali pri delovanju trga surovega mleka, ampak da bi razmislili o možnosti, da bi udeležencem na trgu dali na voljo orodja, da bi ostali dobičkonosni. Zveza EDA je prosila Univerzo v Korku, da izvede študijo o volatilnosti cen na trgu mleka. Ta študija je bila predstavljena na letnem kongresu Zveze EDAL prejšnji mesec v Bratislavi in je na voljo tudi na spletu. Do leta 2003 je bilo nihanje cen na trgih mlečnih izdelkov mnogo manjše v EU kot na svetovnem trgu. To postopno opuščanje politike za mlečni trg v SKP bo povzročilo, da bo nihanje cen inherentna lastnost tudi na mlečnem trgu v EU. Nihanje cen do določene mere je zaželeno, zato da zagotovimo optimalno delovanje trga. Ampak skrajno nihanje cen pa ni zaželeno, kajti skrajno nizke in skrajno visoke cene izkrivljajo pogoje na trgu. Delovanje na takšnem trgu zahteva uporabo orodij za upravljanje tveganj, kot so naprimer naprejšnje pogodbe in zavarovanja izdelkov. Ti zasebni instrumenti ne bodo zmanjšali nihanja cen, ampak lahko omejijo tveganja za nihanje cen za različne operaterje na trgu. Samo javni instrumenti lahko zmanjšajo nihanje cen. Zveza proizvajalcev mlečnih izdelkov je zato komisijo prosila, da preuči možnost, da bi uvedli schemo posredovanja na ustrezni ravni in da bi upravljali z strateškimi zalogami, s katerimi bi zmanjšali nezaželene skrajnosti pri nihanju cen. Za učinkovit in dobičkonosen trg je pomembno, da EU sprejme stabilno politiko. Reforma SKP iz leta 2003 in pregled sta zagotovili jasne politične linije in EU mora slediti tem smernicam. Za zvezo EDA glavno tveganje predstavljajo različne pobude v državah članicah, ki lahko vodijo do določene ponovne nacionalizacije mlečnih politik. Ne samo posredovanja na trgu, ampak tudi glav, posredovanja v zvezi z neposrednimi plačili v različnih državah članicah bodo zmanjšale pogoje za kmete. Tudi kar zadeva večjo tržno usmerjenost mlekarskega sektorja, zato potrebujemo več orodij, s katerimi bi omogočili, da bo sektor tako tudi deloval. Zato komisijo prosimo za celosten pristop, ki bi vključeval pobude različnih direktoratov komisije. Naprimer, sporočilo Evropske komisije o kakovosti kmetijskih izdelkov je zelo pomembno. Pozdravljamo tudi pobudo, da bi dvignili zavest o visoke kakovosti izdelkov, ki se proizvajajo v Evropi in da bi potrošnike bolj poučili o standardih, ki jih izpolnjujemo vsak dan različni tržni standardi, ki jih imamo, so zelo dobro prilagojeni različnim izdelkom in zagotavljajo enake možnosti za vse. Zagotavljajo pa nam tudi dober ugled v izvozu. Vsaka sprememba in vsaka poenostavitev bi morala ohraniti prožnost za različne sektorje in biti namenjena temu, da bi bila v skladu z mednarodnimi pravili, kot je kodeks. Pripričani smo, da trdna podlaga v zakonodaji EU, najbolje zagotavlja pregled nad posledicami za druge sektorje in za preprečevanje izkrivljanj na trgu. Drugi pristop, da bi spodbojali trge, je, da bi ohranili enotni trg dobro delujoč. Obvezno označevanje države izvora ali kraja pridelave gre proti tej zamisli. Kajti v mlečnih izdelkih je mleko zmešano z mlekom iz različnih krajev, odvisno od tega, kar je na voljo. Če bi uvedli obvezno označevanje, bi bilo to bolj, bi vodilo do večje zmede, kot da bi potrošniku pomagalo pri nakupu. Kar zadeva geografske kazalnike, vidimo dobro možnost, da bi potrošniku zagotovili specifične podatke o izdelkih in pomagali proizvajalski regiji, da razvije dobro gospodarstvo. Kar zadeva ZOP, ZGO in TSG, imamo tri oznake visoke vrednosti, ki bi jih morali negovati in tudi povdarjati, kjer je to mogoče. Tudi kar zadeva prehranjevanje in uredbe za zdravje in tudi za označevanje, mislim, da je to nujno. Poleg tega je del regulacij o prehrani in o zdravstvenih zahtevah potekajo raziskave o tem, kakšni so profili nutrientov in v zvezi z zahtevami. Kajti obe ti regulaciji sta pomembni, kajti mlečni izdelki morajo biti takšni, da ohranijo možnost za sporočanje zdravstvenih vidikov potrošnikom teh proizvodov. Gospe in gospode, hvala, da ste mi pomagali oziroma da ste poslušali moje poročilo. Hvala. Grazie, grazie. Hvala, gospod Vuk. Sedaj odpiram debato. Imamo predstavnika komisije Razmusena v dvorani in po posvetovanju ga bom prosil, če želi podati svoje misli. Megines ima besedo sedaj. Izvolite. Megines Lena, prosim. Thank you, uh, President. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za to predstavitev. Mislim, da se strinjamo z vašimi pripombami glede ekstremne volatilnosti cen. To je zelo resen problem, ne samo za predelovalce, pač pa tudi za proizvajalce. Ali vas smem prositi, da poveste, kaj menite, kakšna bo situacija, ko bo do leta 2015 kvote odpravljene? Kaj se bo zgodilo, če ne bomo imeli ustreznih eh, inštrumentov za podporo trgu? Mislim, da komisija načrtuje neke ukrepe za to obdobje. In ko govorimo o odpravljenju kvot, moramo zelo jasno vedeti, kateri mehanizmi bodo vzpostavljeni. In še nekaj. Govorimo, da morajo biti kmetovalci bolj tržno usmerjeni in pozabljamo, da načrtujejo proizvodnjo morda v času visokih cen, ampak mleko proizvedejo šele čez leto ali kasneje. In za kmetovalce je zelo težko spopadati se s temi cenami. Včasih se, kot rečemo, ustrelijo v nogo, ko proizvedejo preveč. Govorili ste tudi o tem, da vas skrbijo pogodbe. In komisijo ste prosili, naj se ne umešava v odnos med proizvajalci in proizvajalci oziroma predelovalci. Kaj menite, kaj se bo zgodilo? In ali lahko komentirate tiste, ki pravijo, da se trg mleka izboljšuje? in da bi morda morala komisija sprostiti zaloge mlečnih izdelkov. Kakšna so vaše stališča s tem v zvezi? Seveda si ne želimo, da bi sprostili preveč zalog. In gotovo si kmetovalci želijo višjih cen po katastrofi, ki so jo doživeli. Grazie, McGuinness. Hvala, gospa McGuinness. Zelo zanimivo vprašanje in eh, radovedni smo, kako bo Bog potem odgovoril. Sigareski, izvolite. Poprosič, možno o informacije, šli panjstvo mač. Hvala lepa. Želim vprašati, ali imate naslednje informacije. Kakšna je oblika lastništva v tistih podjetjih, ki sodelujejo z EDA. Koliko teh družb imajo v lasti kmetje in koliko je zadrug? Govorili ste o vplivu kmetovalcev na predelavo. Dejali ste, da so odnosi med kmetovalci in predelovalci, taki kot ste jih opisali. Kaj pa odnos recimo z supermarketi, z velikimi prodajalci? Dejali ste, da je mehanizem za določanje cen med kmetovalci in predelovalci v redu, vendar pa ne moremo imeti enega mehanizma, ki bi bil dober za čisto vse primere. Kaj pravite na to? Prepričan sem, da ste bili na terenu in da ste poslušali, kaj imajo povedati tudi kmetovalci s tem v zvezi. In zato bi rad vprašal, kaj menijo predelovalci o vsem tem. Kateri so načini, da bi kmetovalci stabilizirali proizvodnjo in bi se lahko izognili fluktuacijam, s katerimi se soočamo. Skratka, kako stabilizirati položaj. In če se navežem na vprašanje gospe Megenes, kako vi vidite prihodnost? Menite, da bi potrebovali nadaljevanje kvotnega sistema tudi po letu 2015? Kako vi gledate na konkurenco med evropskimi predelovalci in predelovalci na globalnem trgu. Hvala. Grazie, Hvala. A me daj si ima zdaj besedo. Izvolite. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za poročilo, ki smo ga slišali. Moram reči, da v osnovi ni bilo v njem nič povsem novega, To so bile ugotovitve, ki smo jih tisti, ki smo že dlje tukaj, vedno znova slišali. Ampak pravilno ste povedali in na to bi se rad navezal, da ni zaželeno, da bi prišlo do sunkovitega poskoka cen. Vendar pa me zanima, kako bi lahko vzpostavili sistem, s katerim bi preprečili taka nihanja cen. Kaj ti ko sem bil na terenu, sem od mnogih kmetov slišal, da se obadajo s tem, da bi pravzaprav ustavili proizvodnjo mleka, če bo cena ostala na tako nizki ravni, kot je trenutno. Zato moramo poiskati neko varnostno mrežo, da, ko pride do ekstremnih nihanj, država lahko poseže. Tu bi bil hvaležen za kakšne dodatne informacije. Sam prihajam iz regije, kjer smo desetletja dolgo vedno uporabljali državne podpore. Potem pa se je to nehalo in tudi obrat, ki je pri nas deloval, je bil ukinjen, proizvodnja se je preselila na Kitajsko. In videli smo tudi, da so se cene ne podvojile, ampak početvirile. Videli smo, da so morali nekateri potrošniki za to plačati drago ceno. Moram reči, da v nekaterih primerjih situacija še ni bila tako zelo dramatična, kot bi še lahko bila. Zato potrebujemo sistem, ki bo res da tržno usmerjen. To se strinjam, da mora trg delovati kot korektor, ampak potrebujemo tudi možnost intervencije. In še drugo vprašanje. Kako mislite, da bi lahko ustvarili ravnotežje tam, kjer recimo kmetovalci ne morejo konkurirati, recimo na gorskih kmetijah in na podobnih območjih z omejenimi dejavniki, kako pomagati njim? In še nekaj sam sem dejaven v zadrugi, ki je v 100 odstotni lasti kmetovalcev. Tam imajo glavno besedo in edino besedo samo kmetovalci, vendar pa se včasih zdi, da trg ravna drugače. In dogaja se nam, da nismo včasih v enakopravnem položaju s trgovci in tukaj se pojavi potem zelo specifičen problem. In sicer se zdi, da nas trgovci zlorabljajo. Zato, da smo njihova banka, čakati moramo ne samo 30, ampak 60, 90 dni, na nek način moramo unaprej financirati trgovino. Ta teden sem bil v Parizu na povabilo francoskega ministrstva za kmetijstvo in izvedel sem, da imajo tam sistem za meso, kjer morajo biti računi poravnani v 21 dneh. Zelo bi me veselilo, če bi poiskali tudi drugot tako rešitev in o tem moramo razmisliti tudi v političnem smislu. In sicer v 30 dneh trgovec pač mora plačati. In zato se mi zdi, da si moramo prizadevati, da bi na evropski ravni morda lahko uvedli take predpise. Grazie, Albert. Hvala, Albert. Sedaj ima besedo Anju. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Našega gosta bi rad vprašal, Kako bo svetovna trgovinska organizacija sprejela te spremembe? Če bi intervencijske cene zvišali na raven, ko bo dobičkonosno proizvajati mleko, bo verjetno prišlo do razširitve proizvodnje. Kaj bo to pomenilo za svetovni trg in kaj menite, da bo svetovna trgovinska organizacija imela povedati na to? Grazie, Hvala, gospod Dot, ne, gospa Dot, oprostite povedoc. Ja. Thank you, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo pomembno je, da razmišljamo o volatilnosti cen. Sama prihajam z Severne Irske in volatilnost cen v mlekarski industriji je zelo pomembno vplivala na to, kaj se tam dogaja. Na Severnem Irskem imamo samo zelo majhen odstotek proizvajalcev, katerih mleko gre direktno na trg. Večina mleka se predela v mleko v prahu. To, kar se dogaja na trgu, je imelo za nas zelo veliko pliv. Zaradi ekspanzije leta 2007 in zaradi finančne krize se je veliko kmetovalcev znašlo v resnih problemih. Podobno kot drugi kolegi bi tudi sama rada slišala, kako želite uporabiti tržne instrumente in sicer na obeh koncih spektra za to, da bi korigirali situacijo, kar zadeva volatilnost cen. V zadnjih nekaj dnevih se je nama obrnila tudi severnojerska industrija. Nekateri so zelo veseli, da bi prišlo do zvišanja cen mleka, vendar pa večino tega lahko pripišemo predvsem nizki ravni proizvodnje in pomankanju ponudbe. Mnogi v industriji se bojijo, da bo komisija takoj sprostila izdelke na trg, kaj bi lahko povzročilo destabilizacijo na trgu.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 bizottságot, hogy az folytasson vizsgálatot. Hvala, gospod predsednik. Európski komisiji je bilo rečeno na izvede študijo o vplivu supermarketov na cene. Seveda, če nabavne cene mleka so manjši, nižji, so, se niso potem potrošniki koristili s tem v supermarketih in to ne velja samo za proizvajalce, ampak tudi za predelovalce. V predstavitvi pa nisem slišal tega. Zato bi postavil vprašanje, katere vaše mnenje o tem, kaj bi morala storiti Evropska komisija v zvezi s tem in kako bi, nam, bi lahko vi pomagali Evropske komisiji. Jaz postavljam to vprašanje zaradi tega ker v pogajanju s supermarketih ste vi, vaši člen, člani, tisti, ki določate, kako in kaj. Martin. Martin. Hvala lepa. Potem, ko sem slišal to predavanje, se zdi, kot da je na trgu vse v redu. Torej, trg deluje, ne rabimo intervencij in vsi dobro živijo. Vendar pa Ker se je cena sedaj zvišala za 2-3 centa, ne moremo reči, da imajo kmetovalci nenadoma zagotovljen prihodek. To ne drži. Imam konkretno vprašanje in sicer. Rekli ste, da ne bi smeli povečevati, diferencijacije na regionalni ravni. Zakaj to pravite? Zdi se, da trg želi um, regionalnost. Po mojem mnenju bi to lahko koristilo. In potem še vprašanje, kaj pa potem, ko se bodo iztekle kvote, kaj menite, kdo bo potem prevzel krmilo? Kaj ti nemogoče je, da bi kmetovalci lahko delali, kar bi vsak hotel. Kako si torej predstavljate prihodnost po ukinitvi kvot? In še zadnje vprašanje. Ali ste že slišali um, odstotek sedmih odstotkov, ali je ta številka morda še večja, s katerim naj bi se trgovalo na svetovnem trgu? Ben. Grazie Martin. Hvala Martin. Luís, prosim. Presidente, eu também quero agradecer a comunicação que acaba de nos ser apresentada. E jaz bi se tudi zahvalil za sporočilo, ki smo ga pravkar slišali. Odraža zelo lepo stališče industrije, vendar mi moramo slišati vsa stališča. To je eno stališče, seveda, hvale vredno in spoštovanja vredno stališče, ki zagotovo varuje interese tistih, ki predelujejo surovino. Ampak ta naš sestanek se dogaja v trenutku globoke krize in eh, velik del eh, proizvajalcev v Evropi je pred velikimi težavami, ker, tako se zdi, model, ki je pogodo industriji, pač eh, ni pogodo proizvajalcem in noben sistem ne more uravnovešeno delovati, če vsi elementi ne dobijo svoj prid v tem. Zato se jaz sprašujem, kot se zdi, industrija nadaljuje svoji liberalni logiki, ki jo je eh, uvedla komisija in ki je eh, povzročila veliko razhajanja v parlamentu, kot smo o tem razpravljali. Eh, se pravi, razklalo je parlament na dvoje, ko je šlo za mleko. Imamo dve, dva, dve, dva stališča, imamo liberalno logiko, eh, ekst, do ekstrema razvito. In jaz sem poslušal svoj, našega mm, poročevalca, ki je branil nek uh, intervenčni mehanizem za to, da se postavimo po robu tem eh, dvema ekstremoma uh, nihanja cen. Jaz bi hotel slišati od vas, kaj vi menite s tem. Uh, neko uh, mrežo, varovalno mrežo, je tak uh, intervenčni mehanizem, zaradi česar ne vem, morda bodo proizvajalci usahnili in, in uh, shirali ob tem. In to dejansko, dejansko dogaja, ni pa uh, možnosti odziva na ta hud problem. Jaz bi hotel, da bi malo bolj podrobno povedali, kateri so tisti mehanizmi, ki so po vašem pomembni in ki bi lahko v tem okviru, liberalnem okviru, eh, res uspešno delovali. Mi čez nekaj časa bomo imeli več eh, pristojnosti in zato je to pomembno. Ja, äh, lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to poročilo. Tri vprašanja. Prva, prvo vprašanje izhajam iz tega, da bo proizvodnja mleka bolj tržno usmerjena v prihodnje kot do sedaj. Se strinjate s tem? Drugo vprašanje. Veliko kolegov je zadeve že podobno formuliralo in sicer zdi se, da je glavni problem trenutno nihanje cen in tudi nihanja na trgu. kako bi lahko z ustreznimi pogodbenimi odnosi ta nihanja cen omejili oziroma se spopadli s tem pojavom. Zlasti, ko so cene slabe, se zdi, da prihaja do težav in ravno s pogodbenimi odnosi bi to lahko razrešili. Če omenim primer Nemčije, pri nas se pogovarjamo o takem pogodbenem sistemu, kjer imamo različne ravni cen. To pomeni, da imamo neko osnovno količino in presežno količino, ki se seveda ureja drugače kot osnovna. Še eno vprašanje. Glede časa po izteku kvot kje naj se po vašem mnenju prihodnje politika umešava in kje ne? Kje torej potegnete mejo? Kje pravite? Tu bomo mi oblikovali trg mleka sami, od to dalje pa potrebujemo pomoč politike. Gospa Köstinger. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za to poročilo. Sami ste dejali, da je Evropa v zelo dobrem položaju za proizvodnjo mleka. Veliko je območ z omejenimi dejavniki, kot so recimo gorske kmetije, ki so primirne za pridelavo mleka. Od tega je odvisnih tudi veliko delovnih mest. Zanima me, kaj menite, ali bodo ravno ta območja, recimo gorska, lahko ohranila svojo konkurenčnost. V svojem poročilu ste dejali, da V tem trenutku kvot v Evropi ne izčrpamo v celoti. Zanima me, ali obstajajo tudi kakšna prizadevanja, da bi preoblikovali trge in na trgu vedli nove inovativne proizvajalce, morda ravno na tem področju. Grazie, Jose Bove. Hvala, Jose Bove. Oui, uh, monsieur le Président, je voudrais partir d'éléments qui. Hvala, gospod predsednik. Jaz bi se oglasil in spregovoril o nekih elementih, ki smo jih eh, slišali oziroma ki smo prebrali v dokumentu odbora eh, za industrijo Evropske unije oziroma komisije za industrijo. Eh, v tem na tem, v tem dokumentu na četrti strani piše, da velik problem kmetijsko-življske industrije je uh, cena surovin, ki je previsoka za to, da smo lahko konkurenčni na svetovnem trgu. Se pravi, mi imamo tu problem letos, leta 2009, cena surovin je še vedno previsoka za kmetijsko-življsko industrijo. Drugi element, uh, ki je povezan v proračunskem poročilu prvem šest mesecu 2009 Danone, ja, tako velika življenjsko predelovalna industrija, eh, je pisano na velikem, da eh, finančni prihodki podjetja za prvih šest mesecev leta eh, so posledica nizkih cen mlečnih izdelkov in zato je pač podjetje uh, imelo uh, svoj dobiček. Ampak to je kontradikcija. Na eni strani imamo uh, industrijo, ki želi imeti nizke cene, na drugi strani pa imamo kmetovalce, proizvajalce, ki ne, ne, ne uspe niti kriti stroškov v podjetju. Se pravi, uh, so, so zaradi tega pravilno. Uh, uh, stopili na cesto in demonstrirali, ampak ne bomo imeli več mleka v Evropi, če ne bomo jim zajamčili, da lahko, da, da lahko pokrijo svoje stroške, proizvodne stroške. Se pravi, jaz postavljam vam dve vprašanje. Ste za to, da bi imeli neka nadzorna sredstva z proizvodnje, za to, da imamo neko skladnost med popraševanjem in. Uh, in ponudbo in se strinjate s tem, da s pomočjo dogovorov med eh, industrijci in proizvajalci pride do določitve cen mleka, kjer bo osnovna cena proizvodni strošek, eh, na osnovi katerega se proizvaja eh, v sklopu nekega modela. In potem, kar zadeva kravje mleko, to je informacija, ki jo posredujem sedaj. Proizvodnja uh, ovčjega mleka je v krizi, predvsem v Italiji in še v drugot. Gre za zelo težavne razmire in zato se obračam na našo skupnost, zato da podpremo ta sektor, ki je tako zelo pomemben. Mm, predvsem na nekaterih eh, posebno kriznih eh, področjih in območjih v Grčiji, v Italiji, v Franciji, zato da se uporabljajo ista sredstva, ki smo jih uporabili za uh, kravje mleko. To je informacija, ki sem jo, vam jo želel posredovati, ker je kriza res huda. Uh, hvala. Gospod Šmit ima besedo sedaj. Prosim, izvolite. Uh, hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek, kajte ne želim ponoviti tega, kar so povedali že druge. Želim pa podariti svoje zanimanje za odgovore na vprašanja, ki jih je postavila gospa Magines, kajte mislim, da je to zelo pomembno za politiko, ki jo želimo uvajati. Zanima pa me nekaj, zakaj je zveza EDA tako sovražna do obveznega označevanja izvora? Zdi se mi to zanimivo. Ne vem koliko s tem zastopate interese primarnih proizvajalcev. Naprimer, moji kmetovalci na škotskem si zelo želijo, da bi to uvedli, kajti potem bi lahko potrošniki videli in slišali, ki odkot prihajajo izdelki in celo naslednja točka na dnevnem redu je ravno o tem. Namreč potrošniki želijo vedeti, odkot prihajajo njihovi izdelki. Zato me zanima, ali govorite z vidika interesov svoje zveze in z vidika proizvajalcev blaga in morda bi to lahko poudarili glede na politike tega odbora. Hvala. Grazie, Mr. Smith. Alves. Hvala, gospod Smith. Alves. Grazie, predsednik. Muito obrigado, Sr. Beck. Hvala, gospod predsednik. Res lepa hvala, gospod Vuk. Po našem menimo, da se gospod Vuk osredotočil na nihanje cen, ampak ni se ukvarjal s načilnostmi, ki pa so dominantne in sicer prišlo je do velikih sprememb v distribuciji dohodkov v tem mlečno-predelovalnem sektorju. Cene v proizvodnji so narasle, močno narasle in tudi cene za potrošnike. Ampak padle so cene surovin in padle so cene proizvajalcev, medtem ko so cene na tržišču ostale nespremenjene. Se pravi, videli smo, kaj je prišlo v roke industriji in eh, distribuciji in kaj je pa ostalo v rokah proizvajalcem. Rekli ste, da je tržišče na ta način delovalo pravilno. Ampak, a ste tudi tega mnenja v zvezi s tem, kako deluje tržišče med proizvajalci in predelovalci, to je treba normirati, ker ni potrebno samo uravnovesiti, nadzorovati. Moramo tudi eh, doseči dogovore z proizvajalci mleka. Samo na ta način bomo lahko uravnovesili prihodke v celotnem sektorju.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 mlekarskem sektorju, ne samo v zvezi s kvotami in s cenami, ampak tudi v zvezi z naložbami, ki so bile narejene v tem sektorju v zadnjih letih, kajti te naložbe so se zmanjšale. Želim pa videti, da bi industrija postala bolj konkurenčna. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o ravni naložb v industriji in do kolikšne mere so bile te naložbe učinkovite, ali so vplivale na sektor v celoti in ali sektor kmetovalcem zaradi tega omogoča, da bolj učinkovito delujejo. Ko je mlečnemu sektorju šlo najbolje, je veliko držav EU ulagalo v dodatno proizvodnjo. Možno je, da se prav zaradi tega sedaj nahajamo v krizi. Ali se strinjate s tem? Zanima me, ali ste naročili tudi kakšne študije o tem, kakšne vrste pomoči bo potrebne v naslednjih letih. Tudi, kaj ne govorim samo o poplačilih za izvoz, ampak tudi za naložbe. Naložbe lahko sofinancira EU, lahko pa jih financirajo tudi države članice iz svojih blagajn. Sedaj pa želim omeniti še nekaj, kar so omenili že drugi kolegi. 2008 je bilo z vidika krize najhujše leto. Družbe so se začele združevati, sedaj pa me zanima, ali na podlagi tega v letu 2009 dobivamo kakšne dividende, tako rekoč, in ali bo to vodilo do novih naložb. Zanima me tudi, kakšne so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 najbolj krke narave v Evropski uniji. Večkrat se mlečna proizvodnja osredotoči na območji, kjer bi morali, bi morali se osredotočiti na območja, kjer so stroški manjši, vsaj po vašem, ampak tam so neki stroški tudi uh, kolektivne narave. Mleko v prahu, to je drugo vprašanje, je bil. Uh, faktor uravnavanja tržišča. Veliko ste vložili v mm, reje za meso, prav zato, da porabite to mleko v prahu. In sedaj se raziskuje v smeri tega, kako bi uporabljali presežke mleko v prahu tudi na osnovi podnebja. Eh, pogodb, ki ste jih imeli z proizvajalci, gospod Luling. Hvala, gospod predsednik. V okviru Evropske unije. Nismo v Sovjetski zvezi, smo v Evropski uniji. Zato eh, je težko določiti proizvodne cene in potrošne cene iz Bruslja na vzven. Mislim, da se s tem srinjate se strinjate se z menoj, da je to tako. Zato ugotavljam, da vsaj v moji državi, kjer imamo zadruge, ki združujejo proizvajalce, to velja za mojo državo. Luksemburg, proizvajalci, ki pošiljajo mleko v te zadruge, so bolje plačani v primerjavi s proizvajalci, ki pošiljajo svoje mleko direktno v mlekarno. Veliko proizvajalcev v Luksemburgu so zapustili zadrugo, luksemburško zadrugo, ker so upali, da bodo tako dobili večje zaslužke iz, na, iz mlekarne v Nemčiji. In s tem so skoraj uničili luksemburško mlekarno. Mislim, da isto velja za druge države, ker proizvajalci se lahko pridružijo tej ali oni zadruge, ampak ko potem to storijo, so seveda močnejši na tržišču. Se pravi, če upoštevamo krizo in ker se kriza nadaljuje, bomo morali uporabiti vsa eh, sredstva, ki so na voljo na tržišču. Uh, Mi smo ta sredstva uh, želeli ohraniti, gospa Fišer bolj jih je hotela uh, uh, izločiti, ampak v resnici moramo uporabiti karkoli imamo na voljo, glede na stanje. Če bodo si cene opomogle, bo morala komisija se vzdržati. Ne bo smela zalog prodati ne bo smela zelo dati na trg sedaj. Treba je počakati, drugače bomo spet postavili pod vprašaj cene in cen, trend cen. Mi moramo še vedno ohraniti nacionalne ukrepe celotni uniji, zato da omogočimo proizvajalcem, da prebredejo skozi to krizo. Razne države so sprejele razno vrstne ukrepe, tako tudi moja država. In porabiti bi morali 280 milijard sklada za mleko. Seveda, to je majhna kapljica v velikem morju. Ali kot pravimo v nemščini, kapljica na razbeljenem kamnu. Se pravi, da ni bilo veliko, če komisija pogleda v svoje predale, bo tam le našla še kak drug sklad ali kak drug denar na voljo. Ko smo uh, rešili Galileja, smo to storili s presežki z proračuna za kmetijstvo in glede na dano situa situacijo, uh, dajmo pogledati, če ne bi bilo možno najti dodatna sredstva. Mi smo zahtevali več kot 500 milijard. Ampak če že govorimo o kvotah, proizvajalce, proizvajalci na, mm, na žalost so, se razhajajo, ali naj jih ohranimo ali naj jih odpravimo, mnenja so deljena. Jaz bi želela, da se uskladijo v zvezi s tem. Zakaj? Mislim, da je nedopustno da se odpravi kvote v stanju, v katerem smo sedaj. Vem, da je pač bil sprejet sklep, ampak sklep odločitev se lahko spremeni, čeprav je bil sprejet, še posebej, če je bil sprejet v trenutku, ko je bilo stanje popolnoma drugačno v primerjavi s sedanjem. Po mojem, če večina proizvajalcev je za ohranitev kvot, po letu 2015, potem je treba to upoštevati. Ker ne vemo, katere bodo posledice odprave kvote, kvot na posamezna kmetijska podjetja in reje. Zato menim, da je vse potreba postoriti vse za to, da ohranimo neko primirno tkivo kmetijskih eh, podjetij in to iz več razlogov v vseh državah članicah Evropske unije. Odsotnost SKP-ja bo dražja za našo družbo, kot če bi imeli SKP. Zato je treba gledati na to stvar iz tega vidika. Posledice, socialne posledice, gospodarske posledice in okoljske posledice v tem primeru, da ne bi imeli več primernega tkiva kmetijskih podjetij v veliko regiji, a v veliko regijah bi za nas eh, bil res hud udarec. Zato moramo resnično razmišljati o tem, da se poduzamejo primirni ukrepi, tako kot sem pravkar povedala. Hvala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 In sicer, ker, ko govorimo o tem, da bi moral Bruselj določati cene mleka, ne, res to ni, tu ni govora, to ne more biti tako. Nihče pa ni govoril o potrošnih jih. Če bomo ceno določali v Bruslju, bo to pomenilo, da bodo evropski davkoplačevalci plačevali mleko dvakrat najprej, ker so tu pomoči proizvajalcem, je tu pomoč proizvajalcem, potem, ker bodo plačevali zelo visoko ceno za mleko v trgovinah. In zato jaz postavljam vprašanje gospodu oziroma Edi. Kaj boste vi storili za to, da bo vse skupaj bolj pregledno in zato, da zagotovite večjo preglednost cen? Ker mi smo, kot smo že slišali v krizi, v obdobju krize. Cena mleka je zelo visoka za potrošnike, malo prodajna cena, seveda. Zato moramo najti neko rešitev. Zato jaz sprašujem, kaj boste vi storili, kaj lahko vi storite, zato da je tu neka večja preglednost za potrošnike glede eh, cena mleka. Prosim. Und, uh... Hvala lepa. Zelo veliko vprašanje je že bilo zastavljenih. Mene zanima, ali so podjetja, ki so del vaše zveze, zadovoljna strukturo, katera struktura se vam zdi optimalna in kakšna je strategija EDA za prihodnost. Ali ima vsako podjetje svojo strategijo ali pa imate neko skupno zastavljeno linijo? V redu, gospod Buk, slišali ste paleto razmišljanje vprašanj, nekatere se dotikajo eh, tem, ki gredo preko vaše eh, pristojnosti, zanimajo vaš, va, nas na, vaše, vaše odgovori. Potem bom povabil gospoda Razmusena, da eh, vzame besedo. Prosim, izvolite. Yes, uh, Hvala, gospod predsednik. Poskusil bom odgovoriti na vprašanja in sicer po svojih najboljših močeh. Že vnaprej pa se opravičujem, če bom kaj izpustil ali pozabil, kaj ti vprašanje je bilo res veliko. Na začetku želim razložiti to, kar smo naredili leta 2003 s pregledom SKP-ja. To je realnost, v kateri se trenutno znašamo. Reforma SKP iz leta 2003 in intervencijske cene 15 do 25 odstotkov. Znižanje intervencijskih cen smo nadomestili z kompenzacijskimi premijami za pridelovalce mleka v višini 3 cente in pol na liter mleka. Sistem kvot bo potekel leta 2015 in v EU ni večine, da bi ta sistem podaljšali. V sporazumu na podlagi pregleda smo se strinjali, da bomo postopoma povečali proizvodnjo, zato da bi zagotovili tako imenovan mehak pristanek. Takšno je stanje trenutno in EDA, Zveza proizvajalcev mlečnih izdelkov, smo podprli te sklepe. Kar zadeva dolgoročne možnosti za trg, vsa poročila kažejo, da se bo na dolgi rok povpraševanje povečalo bolj kot proizvodnja na globalni ravni, še posebej v državah v razvoju. dolgoročno torej. Dr situacija sploh ni slaba. Osem do devet odstotkov proizvodnje mleka na leto izvozimo tretjim državam in tudi kar zadeva vprašanje, kolikšna je raven trgovine po svetu. Mislim, da znaša 4 do 5 odstotkov svetovne proizvodnje. 4 do 5 odstotkov se torej trguje na svetovni ravni. Dolgoročni obeti torej niso slabi. Augusta in septembra smo videli, kako nizko lahko cene gredo, ampak na srečo se cene sedaj višajo in vseeno menim, da moramo biti pozorni, kajti trg je še vedno krhek. po našem mnenju Evropska komisija ne bi smela hitro sprostiti intervencijskih zalog, kajte to bi lahko vodilo do izkrivljanja trga. Realnost bolj tržno usmerjenega sektorja mleka, o tem smo se vsi strinjali, bo na tem trgu bo nihanje cen, lastnost, ki se bo pojavljala. To je jasno, do neke mere je nihanje cen normalna značilnost trgov. Po drugi strani pa se vsi strinjamo, da so skrajna nihanja nezaželena, tako skrajno nizke kot skrajno visoke cene vse to je nezaželeno. Tudi, visoko, tudi skrajno visoke cene, kajti skrajno visoke cene bi lahko vodile do višjih cen za surovo mleko. In v letu 2009 smo z visokimi cenali, cenami videli, da smo izgubili veliko povpraševanja na oziroma veliko tržnega deleža so prevzeli proizvajalci, ki se ne ukvarjajo z mlečnimi izdelki, kajti veliko potrošnikov se je poslužilo beljakovin na nemlečni osnovi in veliko je torej odvisnega od pogojev na trgu. V, na trgu, kjer nihajo cene, lahko uporabljamo različna orodja, naprimer naprejšnje pogodbe in tako naprej. In to lahko sklenejo mlekarne in proizvajalci, ampak to ne bo zmanjšalo nihanja cen, to bo samo omejilo tveganje za nihanje cen za operaterje na trgu. Po našem mnenju bi lahko ta orodja uporabili na prostovoljen način. Po našem mnenju bo politika na področju mlečnih izdelkov po letu 2013 takšna, da mislimo, da bi lahko z javnimi instrumenti zmanjšali nihanje cen. Po našem mnenju menimo, da bi zato, da bi uvedli določeno mrežo, varnostno mrežo za takrat, ko so cene preniske, da mislimo, da bi lahko uvedli neke intervencije, kakor jih imamo naprimer sedaj za maslo in posneto mleko v prahu, tudi kar zadeva schemo zasebnega skladiščenja. Zato mislim, da bi, ko se pojavijo nizke cene v prihodnosti, morali uporabiti nekakšno varovalo. Ampak tudi kar zadeva visoke cene, mislimo, da bi lahko uporabili javni instrument in to bi lahko rešili z upravljanjem strateških zalog. Kajti, ko so cene visoke, samo zadnjih nekaj ton ali kilogramov določa zadnjo visoko ceno. In lahko bi rekli, da bi v takšnem stanju Evropska komisija v okviru upravljanja trga sprostila določene količine iz zalog, zato pa potrebujemo upravljanje strateških zalog. In to je naše mnenje v zvezi z upravljanjem trga v prihodnosti, zato da bi stabilizirali trge. Kar zadeva lasništvo družb v zvezi EDA, mislim, da je v EU 50 odstotkov obratov v lasti zadrug, 50 odstotkov pa si jih lastijo zasebne družbe, kar zagdeva pogodbeni odnos in odnose med kmetovalci, da visok odstotek proizvodnje mleka izvajajo zadruge. Vstajajo pa lahko različni odnosi med mlekarnami in kmetovalci v zvezi z predhodnimi pogodbami in tako naprej. Mi pa mislimo, da bi to moralo temeljiti na prostovoljni osnovi. Trenutno moramo delovati bolj tržno usmerjeno. Če bo Evropska komisija potem pripravila zakonodajo, da bi določanje cen določili na neki ravni med kmetovalci in industrijo. Po našem mnenju tega naj ne bi storili. Vprašali ste me tudi, kakšen bo vpliv podpore mlečnega sektorja v zvezi z STO. Vsi vemo, da je v okviru pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije na mizi tudi predlog Evropske unije tisti največji, ki ga lahko zagotovimo in ki bi moral biti tudi največji, ki ga lahko zagotovimo. Po našem mnenju je Evropska unija storila dovolj, včasih celo preveč, sedaj pa morajo drugi pogajalci, drugi partnerji in drugi sektori doseči sporazum. Ne smemo pozabiti, da podpiramo sporazum na ravni STO, kajti izvoz znaša 8 do 9 odstotkov vse proizvodnje v Evropi in ta izvoz je potem namenjen tretjim državam. Če teh količin ne bi izvozili, potem bi morali zmanjšati skupno proizvodnjo za prav enak odstotek. Vprašali ste me tudi, ali naj ne bi Evropski parlament prosil Evropske komisije, da si ogleda situacijo s supermarketi ali velikimi trgovinskimi verigami. Oziroma, kaj mi menimo o predlogu Evropske komisije. Gospod predsednik, povedati moram, da med različnimi mlekarnami obstaja velika konkurenca velika konkurenca obstaja tudi med prodajalci. In med prodajalci, trgovci in lekarnami potekajo trda pogajanja. Takšno je stanje trenutno. Ampak po letu 2007 in 2008 lahko vidimo, da je na trgu še več konkurence med trgovci kot prej. Seveda, Evropska komisija lahko preoči stanje o pogodbah, pogodbenih odnosih, o maržah med različnimi prodajalci v industriji. Zakaj pa ne? Ampak po drugi strani mislim, da industrija potrebuje trgovce in trgovine in trgovine potrebujejo proizvajalce. nekdo od vaših kolegov je omenil tudi, da so cene za potrošnike ostale visoke, medtem pa so se cene za proizvajalce znižale. Vprašanje pa je torej, kdo je dobil te marže. Ni nujno, da so vse te marže pobrali trgovci. te marže so se morda razdelile na trgovce in industrijo. Na, ta, na to vprašanje ne morem podati jasnega odgovora. Lahko se zgodi tudi, da so celo mlekarne imele korist od teh višjih marž.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 ali je res, da bi več preglednosti koristilo pridelovalcem mleka ali trgovcem. Na to vprašanje je treba poiskati odgovor. Gospod predsednik, prav gotovo sem pozabil na kakšno vprašanje, ampak zaenkrat hvala lepa. Bene. Hvala, gospod Bok. Sedaj vabim gospoda Razmusena, da prevzame besedo. Predstavnik komisije, izvolite. Rasmussen. Hvala, gospod predsednik. Seveda, zelo zanimiva ta razprava danes popovdan, tako kot običajno. Kar zadeva komisija, menim, da lahko svoj odgovor razdelim v dva dela. Prvi del, trg mleka, kot ga vidimo v tem trenutku, in drugi del, srednje in dolgoročni razvoj trga mleka. Cene in položaj na trgu mleka v Evropi in na svetu se je izboljšal. Sam bi dejal, da se je položaj v zadnjih nekaj mesecih dramatično izboljšal. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvi. In dejstva so, da so cene za mleko v prahu, za sir in druge izdelke porasle. In bil je tudi skrajni čas, da so se te cene zvišale. te cene so se zvišale v taki meri, da ne podpiramo več trga skupnosti s pomočjo intervencij. Dejal bi, da so se cene zvišale v taki meri, da smo prejšnji teden znižali vsa izvozna nadomestila. Z izjemo masla, ampak za vse druge mlečne izdelke smo jih znižali na nič. Vidimo. Samo da vam dam en zgled. Če si pogledamo proizvajalca, vodilnega proizvajalca iz Nove Zelandije, tam so cene na zadnji dražbi zvišali za 15 odstotkov. Vidimo torej, da smo na poti zelo hitrega zvišanja cen. To je nekaj podobnega tistemu zvišanju cen, ki smo bili priča že leta 2007. Torej, v kolikšnem obsegu se bo to zviševanje cen nadaljevalo, tega ne more predvideti nihče. Na svetovnem trgu je zelo pomembno, kaj se bo dogajalo na trgih v Indiji, Avstraliji, Novi Zelandiji, ki so glavni dobavitelji na evropskem trgu. znotraj skupnosti, lahko vidimo z običajno zamudo med cenami blaga in cenami za kmetovalce, ampak opažamo, da se cene za kmetovalce prav tako zvišujejo. Res je, te cene so bile prej zelo nizke, tega ne more nihče zanikati, ampak nihče prav tako ne more zanikati, da ravni 28-30 centov za liter nihče ne more zanikati, da so te cene realno gledano više od cen, ki smo jih imeli pred nihanjem, ki se je zgodilo leta 2007-2008. Če si pogledamo cene za mleko v prahu 2003, 2004, 2005, 2006, takrat je bila situacija precej mirna ali so te cene dovolj visoke ali te cene niso dovolj visoke. Sam nisem tu, da bi govoril o tem. Sem tu samo zato, da povem, da si ne smemo zatiskati oči pred dejstvi. Menim, da se takega razvoja dogodkov lahko samo veselimo in komisija tega razvoja dogodkov ne bo pokvarila s prostitvijo intervencijskih zalog, tako kot so zahtevali nekateri poslanci danes. Tudi mi se zavedamo, da imamo odgovorno nalogo upravljanja zalogami. V tem kontekstu bi vam rad posredoval informacijo, če je še niste prejeli. Velik del intervencijskih zalog bo sproščen za najbolj prikrajšene osebe in to je schema, ki jo bo komisija sprejela. V preteklosti smo videli, da je bilo mogoče zaloge, žita, mleka, mogoče sprostiti takoj, po novi schemi, to govorimo 50 do 60 tisoč ton mleka v prahu, in po novi schemi je mogoče sprostiti te zaloge šele od maja 2010. Z drugimi besedami, v naslednjih šestih mesecih do te sprostitve ne bo prišlo. To nam bo zagotovilo tudi dovolj časa, da vidimo, ali je sedanja situacija zdržna in ali je trenutek primeren za sprostitev teh zalog na trg. Ampak kot rečeno, tega ne bomo naredili na nenadzorovan način, pač pa na zelo odgovoren način, tako kot to od nas zahtevata tako Evropski svet kot tudi Evropski parlament. Toliko o kratkoročnem pogledu. Na dolgi rok, in to naj povem, da sem zelo pozorno prisluhnil vsem prispevkom, ki so bili ampak v imenu komisije ne morem dati nekakršnih drugih zavez, kot so tiste, ki smo jih že dali. Ustanovili smo skupino na visoki ravni, da bi proučila vse tiste vprašanja, o katerih ste govorili danes. Ta skupina na visoki ravni se je že sestala, jutri se bo sestala naslednjič. Povabili smo tudi vse deležnike, glavne deležnike, naj se udeležijo jutrišnjega sestanka in komisiji ter predstavnikom držav članic posredujajo svoja stališča. Naj ponudijo svoje nasvete tej skupini in govorim seveda o najpomembnejših deležnik. Govorim o. Um, proizvajalcih in njihovih združenjih, govorimo na predstavnikih EDA, pa tudi Evropske trgovinske organizacije bodo prisotna. Tako da mislim, da bo razprava, ki bo jutri potekala, zelo dobra. Govora bo predvsem o pogodbenem odnosu med proizvajalci mleka in mlekarnami, ter morda tudi o drugih pogodbenih odnosih, kdo ve. Kako bi lahko okrepili ta odnos med proizvajalci mleka in mlekarnami, ter med eh, predelovalci in recimo trgovci? Vse to so vprašanja, pomembna vprašanja ki jih bo obravnavala skupina na visoki ravni. Slišali smo tudi vprašanje glede preglednosti. Tudi to vprašanje se bo jutri zelo poglobljeno predebatiralo in analiziralo v okviru skupine na visoki ravni. Ta skupina se bo srečevala vsaj enkrat mesečno, morda dvakrat mesečno, o tem se bomo še odločili na podlagi logističnih možnosti, ki jih imamo. Vsekakor pa bomo pripravili poročilo dela te skupine in to poročilo naj bi bilo pripravljeno ob koncu leta 2010. Gospod predsednik, verjetno razumete, da se ne morem zavezati glede konkretnih vprašanj v imenu komisije. Smo pa vsi zainteresirani za to, da bi skupaj z državami članicami in eh, deležniki, in ko rečem deležniki, imamo v mislih tudi distributerje, s katerimi se bomo srečali decembra in tako dalje. Vsi skupaj si želimo ustvariti čim bolj popolno sliko mlekarskega sektorja do konca leta 2009. In to zato, da bi gledali naprej, ne da bi se ozirali v preteklost, pač pa da bi gledali naprej in se dogovorili, kaj lahko naredimo za to, da bi odpravili ovire do leta 2015 in potem. Vsene, grazie. Hvala, gospod Rasmussen. Hvala gospodu Bukom, vsem, ki so se odeležili te pomembne debate nismo rešili problemov, ampak gotovo smo poglobili teme in v bodočnosti bomo skušali še dalje spodbujati debato, zato da ugotovimo, kako biti kostem novim problemom, ki bodo vedno številnejši. Imamo naslednjo točko na dnevnem redu in sicer politika kakovosti kmetijskih proizvodov, kakšna strategija naj se uporablja imamo eh, poročilo gospoda Skotaja na lastno pobudo. To je že drugič, ki, ko se pogovarjamo o tem. Poročilo gospoda Sokaja Skotaja je odgovor na sporočilo komisije o politike kakovosti proizvodov, ki se ukvarja vedno bolj s temo, ki eh, se je pojavila v zvezi s potrditijo zelene knjige. Tu so predlogi za izboljšanje politike na splošno, glede uh, geografske označbe, uh, tržni standardi in ekološko kmetovanje. Poročevalec uh, predlaga tudi bolj pregledno zakonodajo glede označevanja v sozvočju s tem, kar pravi že sama komisija in govorijo o možnosti uporabe eh, dodatnih eh, eh, fakultativnih opredelitev, hribovski izdelki in izdelki z nizkimi emisijami oglika. Moramo določiti termine za amandmaje poročilu. Se pravi, termin je 16. november za predloge sprememb tega poročila do 12. ure. 16. do 12. ure. Poročilo bomo sprejeli na prihodnjem sestanku odbora 1. in 2. decembra. In sedaj bom predal besedo gospodu Skotaju, ki nam bo orisal na kratko besedilo poročila. Spominjam vas, da lahko pošljete do 16. novembra ob 12. uri svoje predloge sprememb in po uh, tem, ko bo spregovoril gospod Skota, bo na vrsti debata in boste lahko sodelovali. Predstavnik komisije gospod Kordonjer je prisoten in bo potem spregovoril. Izvoli. Hvala, gospod predsednik, kolegi z globalizacijo tržišč in hudo krizo, v kateri je Evropa tudi v kmetijskem sektorju. Eden od odgovorov eh, tržišča je ta, da se usmeri v kakovost proizvodov. Menim, da dobra politika kakovosti strani Evropske unije lahko uh, spodbudi konkurenčnost in je to eh, dodatna vrednost za gospodarstvo v Evropi, ker je to večkrat edini, eh, edina možnost razvoja na določenih kriznih območjih. Vodoča politika kakovosti se mora navezovati tudi na potencial modernega kmetovanja, ki je dinamično. Uh, in diversificirano, ki naj ne daje samo uh, kako, visoko kakovostna živila, ampak tudi storitve, ki so pomembne za uh, družbo, ki se stalno razvije. V poročilu sem povdaril pomembnost, da se trije sistemi registriranja orekla ohranijo ločena, ker se navezujejo na razne uh, zemljepisne danosti in uh, predstavljajo tradicijo, zgodovino in znanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Menim, da tudi dva uh, sistema ZOP in ZGO morata ohran, biti ohranjena ločena, ker sta neka zaščita, sistema zaščite in uh, sta specifična, uh, obdelujeta različne uh, tipologije um, vezi proizvoda z, mm, z ozemljem. Mislim, da samo označba kraja za primarne proizvode je eh, za potrošnika jamstvo, da eh, razume, kaj kupuje, ker lahko pride do nekega, nekega pogojevanja eh, kakovosti pri izdelka in s tem se navezuje tudi na varno samega izdelka. Druge dve temi, ki sem jih vključil v poročilo, sta pomembnost eh, intenzivne akcije vzgajanja in informiranja potrošnikov. Akcija, ki naj jo izvaja Evropska unija z raznimi označevanji in z etiketami, z vključevanjem v nacionalnih registrih in z priznavanjem na mednarodni ravni sistema STO, kar zadeva geografske označbe. V tem trenutku, ker je to moje prvo poročilo, eh, bi tu povedal, da se zahvalim, bi tu hotel se zahvaliti kolegom, s katerimi smo se sestali, gospod. Eh, Garcia Ester, gospod Lion George in Tabači, oprostite, morda jih nisem pravilno prebral ta imena, ampak zahvalim se tudi gospodu Lavi, s katerim smo se soočili v zvezi s temi temami. Hvala vsem za uh, dragoceno pomoč, uh, eh, kar so mi pomagali pri izdelavi tega poročila. Hvala, gospod predsednik. Grazie, Hvala, gospod Skuta. Odpiram debato. Ranes Garstija, je, gospa je prosila za besedo, prosim. Ej. Hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvalim gospodu Skotaju za sodelovanje in naj povem, da v tem osnutku poročila je zapisal neke zelo mm, smotrne stvari in eh, strinjamo se, logotip za kakovost proizvodov in tako dalje. Ta logotip naj bo enostaven in ekonomičen za eh, proizvajalce Evropske unije. Evropska unija ne more certificirati kakovosti tretjih držav, ne moremo zagotoviti, kako eh, kakovost proizvajanja izdelkov v drug, tretjih državah. Se moramo osredotočiti na to, kar poznamo in se pravi na proizvode, glede katerih imamo svojo odgovornost potem moramo hraniti norme za trženje na nivoju Evropske unije, ker mm, prekomerno poenostavljanje teh standardov bi nam povzročilo težave, tako kot se dogaja naprimer eh, na področju vrtnarstva. Tam je prišlo do prevelike poenostavitve in stanje se je zakompliciralo. Naj tudi povem, da imamo določene točke, ki jih je vredno poudariti, kar zadeva poenotenje eh, normative glede te označb. Treba je raz, uh, ločiti eh, označbe za vino in za alkoholne pijače oziroma za eh, žgane pijače. Evropska komisija, ko govori o poenotenju geografske označbe in označbe porekla, nam ne daje mm, mm, za jamčenje v zvezi s tem, kako želi postopati, ker to bi lahko skvarilo eh, podobo izdelkov, evropskih pridelkov. Ne strinjam se s tem, kaj, kar je bilo povedano z mm, označbo porekla eh, surovin. Pomembno je upoštevati tudi industrijo, eh, usiliti eh, to označbo porekla. Eh, industriji bi lahko. Eh, prineslo do, privedlo do problemov, bolj kot do eh, pridobitkov. Se pravi, moramo paziti, ko dodajemo novih vezi in uh, obveznosti industriji. Že je veliko zakonodajnih določil, ne smemo dodajati še novih bremen. In potem moramo razmišljati. Sektorsko. Po sektorjih moramo uh, pregledati, kje se da kaj postoriti. V splošnem lahko povem, da je bilo sodelovanje zelo faktivno in uh, plodno, ne bi vas eh, tukaj dolgočasila, ne bom dodajala ničesa drugega, ne ponavljala že znanih dejstev, ampak naj povem le še to, da to poročilo je poudarilo pomemben vidik, ko, ko govorimo o integrirani proizvodbi in sicer priložnost, da moramo napeti vse svoje sile za to. Hvala, gospa Garcia, sedaj kabadži. Dragi kolegi, kot poročevalec v senci v imenu socialistov in demokratov, želim čestitati gospodu Skota. Moram reči, da je bilo najno sodelovanje zelo dobro in plodno. Naša skupina podpira njegovo poročilo. To poročilo ima tri cilje. Prvič, imeti nek celovit sistem za ukrepe kakovosti evropskih kmetijskih izdelkov, drugič imeti bolj zanesljive informacije in obenem doseči poenostavitev sistema. Včasih prihaja do nasproti med poenostavitvijo in tem, da posredujemo bolj zanesljive informacije. Prvo vprašanje ki se nanaša na skupnostni logotip, to podpiramo in se strinjamo s predlogom poročevalca, da ne bi uvajali novega, drugega logotipa. Kot veste, je komisija predlagala evropsko oznako kakovosti na podlagi standardov kmetovanja in strinjam se s poročevalcem, da naj ne bi uvajali nove oznake kakovosti. Kar zadeva geografsko označbo, se strinjamo s poročevalcem, da je potrebna diferencijacija med oznako porekla in um, geografsko oznako. Tega večinoma še nismo uvedli, vendar pa spoštujemo prakso in zahteve starih držav članic tudi v novih državah članicah in zato se strinjamo, da se ohrani sedajni sistem in se strinjamo z mnenjem poročevalca. Samo še nekaj. Celo v Franciji, kjer je kultura uživanja vina na zelo visoki ravni, tudi tam, Sodeč po javnomnenskih raziskavah, potrošniki niso znali razlikovati med obema označbama, zato menim, da bi morali nekaj narediti. Kar pa zadeva ekološko pridelavo, menim, da sedani položaj ovira trženje ekoloških bioproizvodov, zato bi sodelovanje bilo zelo plodno. Kar pa zadeva zajamčene tradicionalne posebnosti, se strinjam s poročevalcem, da sistem je treba ohraniti in tu se ne strinjamo z mnenjem komisije, ki predlaga, da bi ta sistem ukinili. kljub dejstvu, da gre za relativno nov sistem, bi ga morali ohraniti, vendar pa razjasniti pravila glede zakonodaje v prihodnje, kar zadeva um, oblični odtis oziroma sled. Bi to lahko bilo fakultativno? Moje osebno mnenje je, da mora biti ta oglična sled obvezna. Sam bi se vsekakor zauzel za obvezno navajanje oglične sledi. In ne nazadnje strinjam se z mnenjem poročevalca, da potrebujemo izčrpne informacijske izobraževalne kampanje. Na našem obisku v Loni smo slišali, da bi morali bolje obveščati naše potrošnike za potrošnike bi lahko s črtnimi kodami in informacijami na spletni strani te informacije bi lahko podkrepili, ne da bi dali na sam izdelek preveč informacij, pač pa bomo s temi kodami in spletnimi stranmi zagotovili več zanesljivih informacij. Še enkrat hvala lepa, mila gracija, gospod Skoti. Grazie, grazie. Hvala Tabaji. García Pérez. Gracias, señor presidente. Por supuesto, comenzar agradeciendo al señor... Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim gospodu Skotaju za poročilo. Upamo, da bomo imeli soglasje v tem odboru glede potrebe politike o kakovosti proizvodov. Jaz bi pozitivno se izražila v zvezi s sebinom poročila in sicer pomembnost eh, tega, kar pravi, je velika. Podpiram večjo zaščito za geografsko značbe in podpiramo logotip v tem smislu, promocije raznolikosti proizvodnje in kakovosti proizvodov in specifike proizvodov, živilske proizvodov. Vse to je lahko prednost za podeželje in za kmetovalce, ampak tudi za to, da ohranimo eh, demografsko naseljenost v, na podeželju, predvsem kjer ker je to pomembno za našo politiko, kar zadeva eh, tržno verigo, poenostavitev ne sme eh, preprečiti uporabniku, da je informiran, kar zadeva označbo porekla, to je treba eh, poenotiti na ravni Evropske unije in treba je ločevati od geografske označbe.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 podporočevalec. Mislim, da gre za odličen dokument. Jaz bi poudarila nekatere točke in podprla nekatere stališča, predvsem kar zadeva zajamčene tradicionalne posebnosti, obrtništvo. Predvsem menim, da je osnovna vrednota evropske kulture eh, to, da ohranjamo svoje tradicije, je uh, pomemben faktor. Zato je osnovnega pomena za nas, ki hočemo ohraniti eh, podeželjsko območja živa in dejavna, poseljena. Je torej, rekla sem, pomembno, da se izognemo negativnim posledicam, ki bodo nastopile v kratkem. Zato je pomembno, da ohranimo neko skupno kmetijsko politiko, ki naj zagotavlja in naj ščiti naše uh, tradicionalne posebnosti. Tudi živilska industrija je danes informatizirana, vsi recepti so na internetu, na spletu, zlahka jih preberemo. Na osnovi tega bo treba razviti tudi proizvodno živil v bodoče. Ne vem, ne samo Ne potrebujemo samo eh, informatikov oh, za to, da eh, izdelamo, proizvajamo kruh. Informatiki niso po sami po sebi dovolj, zato prosim, da se ta formulacija malo podkrepi v ta smisel. In še naj poudarim in podprem nekatere ideje, ki so zanimive. Upam, da bo tolmačenje to poudarilo. Najprej treba informirati, bolje informirati potrošnika je pa treba potreb, je potrebno uh, paziti pri tem, ker lahko pride do namnožitve uh, logotipov in znamk. Seveda, ima, in seveda imamo razne pogoje in postopke uh, v Evropi, ampak uh, koliko je teh znamk, o katerih uh, govorimo, poglejmo seznam lahko bi poenostavili vse skupaj, lahko bi poenostavili postopke. Proizvajalci lahko delujejo svobodno. Pomembno je, da ne zavajajo potrošnika. Moramo zagotoviti, da to, kar pravijo proizvajalci, ni zavajajoče eh, za potrošnika, da je pač resnica. Če proizvajam hrenovke in pravim, da meso v hrenovki ali v tisti klobasi prihaja, oziroma da je tisto meso pravo, svinsko meso, ki izhaja iz reje v zelo kalkovostnih reje, iz kalkovostne reje, bom moral tudi e, znati dokazati, da tisto svinsko meso prihaja od živali, ki je e, srečnejša od, eh, in bolj zdrava od druge države, do druge živali. Imamo ogromno teh eh, znamk in eh, je to lahko problem. Kaj pa zadeva ribo, ribogojstvo? Gojene ribe, govorimo o, rojeni, o gojenih ribah. Saj vemo, da ne gojimo rib na, na polju. To se mm, na, dogaja v določenih bazenih, omejenih prostorih. gotovo. naših jezerih in ob obalah. Ko, ko prodajamo ali ko kupujemo uh, ribe iz ribogojstev, zaščitimo ribe v morju. Zato raje kupujmo ribe iz ribogojstev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 Najprej se želim zahvaliti. To je bilo zelo dobro poročilo. Kar zadeva evropsko znako kakovosti. Mislim, da so zadeve precej zapletene. Sedaj gledam kolege, ki so v odboru za industrijo. Za nas je to najpomembnejša stvar, glede katere se moramo boriti. In s tem v zvezi bo treba tukaj v naši hiši zboriti še par bitk. Še par zadev, kar zadeva dodatne navedbe, moram zelo jasno povedati, da imam nekoliko težav, recimo pri definicijah. Seveda je bolje, če imamo evropsko definicijo glede recimo oglične sledi. v Angliji recimo nek supermarket naredil svojo oznako. In če bomo delali tako naprej, potem ne bo nič. Če bo vsak supermarket imel svojo oznako, to ne bo pomenilo nič. Boriti se moramo za skupno evropsko oznako. Po drugi strani pa obstajajo nekatere stvari, ki so nekaterim državam pomembnejše kot drugim. Če recimo nekdo živi šest metrov pod gladino morja, potem je seveda informacije, so nekatere informacije bolj pomembne kot nekomu, ki živi nekje drugje. Prav tako je nekaterim pomembno, da dobijo mleko od krav, ki se prosto pasejo. To je ponekod pomembne, kot je pomembno v drugih državah. Mislim, da vsaka država najbolje pozna svoje potrošnike in zato mora imeti tukaj določeno besedo. O tem se še moramo pogovoriti. Pa še dve drugi pripombi. Nekje piše, da bi morali na etiketah zagotoviti čim več informacij. V to ne verjamem. Menim, da to ni pravo mesto za informiranje potrošnikov. Tam je namreč prostor prostora omejeno malo, zato se moramo omejiti pri posredovanju informacij. Kar zadeva recimo položaj kmetije, to se da preveriti na spletni strani. Že danes se recimo za teletino da preveriti na spletni strani, če unesete kodo, vidite točno, kje je bilo določeno tele vzrejeno in tako dalje zato potrebujemo tudi druge informacijske kanale, kot pa je samo oznaka oziroma etiketa. Sicer pa se mi zdi, da moramo pri oznakah ekološko pridelanih izdelkov biti bolj natančni pri kontroli izdelkov iz tretjih držav. Zelo pogosto smo komisiji že dejali, da potrebujemo več denarja za izvajanje kontrol in tudi za osebje, ki bo to izvajalo. Tukaj bom imela tudi predlog spremembe, nasplošno pa se strinjam s poročevalcem. Grazie, Delange, adesso, onore... Hvala lepa, sedaj pa gospod Levija. Ja. Hvala lepa. Tudi z moje strani čestitke kolegu Skota za to poročilo. Moram reči, da se povsem strinjam, kar zadeva ločevanje med predlaganimi sistemi in vsebnostjo oziroma vsebino leteh. Glede nekaterih vidikov bi verjetno koncepte lahko še malo poglobili, prišli do boljše definicije s pomočjo razprave znotraj odbora. Zanimivo se mi zdi tudi, kar zadeva dodatne oznake. To, o čemer je govorila kolegica. Nedvomno gre tukaj za pomemben element diferencijacije, ki se še premalo uporablja na območju skupnosti. Bi pa rad še nekoliko bolj povdaril nekatere vidike, ki se mi zdijo pomembni. Vprašanje informiranja. To so menili že nekateri. Zdi se mi, da na nekaterih področjih kažejo znanstvene raziskave, da dve tretjini potrošnikov ne poznajo, kakšen je pomen oznak oziroma etiket. Zato ni smiselno, da uvajamo neke oznake, če pa potrošniki potem ne razumejo vsebine oziroma Eh, simbolov. Zato se mi zdi, da je treba politike povdariti, ravno pa tako pa je treba izkoristiti možnost, ki jih ponuja drugi stebr. Menim, da je možno tudi za zasebnike s pomočjo strukturnih skladov izvajati informacijske akcije, glede etiket, zato da bi potrošniki dobili čim več informacij. Hvala. Hvala, Giovanni. Sedaj pa ima besedo gospod Dorfman. Ja, danke, herr Vorsitzender. Halte diesen Bericht. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo kolega Skotaje se mi zdi zelo pomembno. Rad bi se dotaknil dveh stvari. Že prej smo se pogovarjali o izvoru oziroma poreklu surovin. To je povezano ne samo z vprašanjem, ali želimo posredovati potrošnikom ustrezne informacije. To je povezano tudi z dodano vrednostjo. Smo odbor za kmetijstvo in zato smo odgovorni tudi za to, da ta dodana vrednost ne ostane samo pri predelovalcih, pač pa da del dobi tudi kmetovalec. Če si pogledamo področje mesne industrije, tam, kjer poreklo ni regulirano, ostane dodana vrednost izključno v rokah industrije. Kmetovalec nima od tega nič. Vsak izdelek se obravnava tako kot vsak drug na trgu. In zato se mi zdi, da bi morali biti bolj previdni in da bi tako predelovalec kot tudi kmetovalec imela nekaj od tega. Potem pa je tukaj še drugo vprašanje in sicer vprašanje upravljanja s ponudbo. Oznake imajo možnost smisel, če bodo imeli proizvajalci možnost upravljati s ponudbo. Tukaj potrebujemo določeno profesionalnost. In ravno na področju vina se mi zdi, da imamo nekatere izjemne primere, kako se da nekaj takega narediti, kako lahko cene držimo tudi na visoki ravni ne glede na to, kakšne so količine na trgu. In zdi se mi, da je to poglavje, ki ga ne smemo kar tako pozabiti. Sicer pa hvala lepa, kolega Skota, tudi za to, da ste še zlasti omenili hribovske proizvode v svojem poročilu. E a Juzo, potem pa dan ten. Muchas gracias, señor presidente. También yo quiero agradecer a los. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za njihovo delo. Želim povedati le nekaj stvari v zvezi s tem. Pripravljam tudi mnenje za odbor za okolje. Povedati sem želela, da imamo v Evropi zelo stroge standarde v zvezi s kakovostjo hrane ti standardi so mnogo višji kot drugod po svetu in zato je zelo pomembno, da imajo evropski izdelki eno oznako, zato da bodo potrošniki vedeli, da tisto, kar kupujejo, da je bilo tisto izdelano v Evropi in v skladu z zahtevami, ki veljajo v Evropi. Kajti proizvodnje v tretjih državah seveda ne moremo preverjati če bi to teoretično lahko izvajali, zaradi trgovskih pravil tega ne bi smeli izvajati. Kar se teva oznake porekla, mislim, da je to dodana urednost za kakovost naših izdelkov, zato mislim, da moramo to ohraniti bolj kot karkoli drugega. Do sedaj je to dobro delovalo, še posebej pri vinu, To je najbolj znan primerek označevanja porekla in mislim, da moramo to ohraniti in spodbujati in ne bi smeli opuščati standardov v zvezi z označevanjem porekla, kajti s tem bomo samo razurednotili te izdelke. In evropska oznaka proizvodnje bi morala biti enaka za ves kontinent, kakor so že povedali drugi in mislim, da bi morali imeti eno za integrirano proizvodnjo izdelkov in logotip, oznaka bi morala prav tako biti enotna. Govorimo lahko tudi o tem, odkot prihajajo določene sestavine, ki sestavljajo različne proizvode. Hvala. Hvala. Hvala. Mišel še ti, potem Aten. Hvala lepa. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu za izjemno dobro opravljeno delo in za pripravljenost, da posluša naše predloge. Sedaj pa imam za vprašanje. Komisar in komisija so podali več izjav v zvezi s tem vprašanjem in zdi se, da želijo razbiti postopke akreditacije zato, da se jih samo nekaj izvede na evropski ravni Ampak mislim, da je to pomembno vprašanje, v zvezi s katerim bo Evropski parlament moral sprejeti stališče. Če razbijemo postopke certificiranja, bodo potrošniki v prihodnosti samo še bolj zmedeni. Sam zagovarjam enoten postopek certificiranja in enotno oznako. Hvala. Že se bove, kdo bo Megines. Že se pove in potem Megines, prosim, izvoli. Oh, je voulais juste euh, moi aussi euh, remercier le rapport. Voilà. Tudi sam sem se želel zahvaliti poročevalcu za odlično upravljeno delo in zanima me samo, ali mi lahko razjasni določene stvari. Točke 6, 7, 8, 16 in 26. To so specifične točke in ne želim se sedaj spuščati v argument, v, v razpravo. Ampak, kar zadeva kakovost na ravni EU. V nasprotju s tem, kar je povedal vsaj en poslanec, mislim, da obstaja zmeda na področju oznak kakovosti, kajti evropske oznake kakovosti nimamo. Če nam do jutri ne bo uspelo zagotoviti standardov proizvodnje, potem bo zmeda ostala. Točka 7 sedaj v poročilu, kar zadeva standarde proizvodnih verik ali bi naj ohranili standarde v zvezi s ceno in kakovostjo, da pripravimo ustrezno merilo ali naj bi to razširili na nestandardizirane podeželske proizvode, ki bi odražali biotsko raznovrstnost v EU. Mislim, da bi tudi tukaj lahko kaj dodali k besedilu. Kar zadeva številko 8. Evropski odbor za standardizacijo ali CEN. Zanima me, ali je to res najboljši organ za reševanje te zadeve. Ali to ne bi bilo bolje vključiti v okvir agencije? Mislim, da bi to bolje ustrezalo našim namenom. In tudi kar zadeva ocene. Strinjam se z vami v zvezi z ZOP in ZGO, torej zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo, zato da bomo preprečili, da bi ljudje zaobšli ta dva sistema. In še sedaj točka 26 za ekološke proizvode. Tukaj omenjamo državo porekla. Mislim, da je treba navesti državo porekla, zato da potrošnik dobro ve, odkot prihajajo izdelki. Hvala, Jose. Gospa McKinnis. Hvala, gospod predsednik. Zelo kratko bom poročevalcu želim vprašati naslednje. Zanima me, ali je preučil sektor strežbe. Ljudje vedno bolj hrano uživajo v restauracijah zunaj svojih domov kjer nimajo podatkov o tem, odkot prihaja njihova hrana ali kako je izdelana, lahko ugotovimo, odkot prihaja vino, ampak redko lahko ugotovimo, odkot prihaja naprimer govedina ali vir beljakovin. Prosim, če mi lahko poročevalec to pove. Hvala. Chiudiamo gli interventi con Sigeres. Zaključimo Sigereski še zadnji, potem bo komisija prevzela besedo. Prosim, izvolite. Kratko, prvo vprašanje je, če do spravozdavci, če bo. Hvala. Imam vprašanje. Morda je to vprašanje bolje zastaviti kot komisiji. Zakaj postopek registracije traja tako dolgo? Včasih traja celo tri leta. To je neverjetno. Naslednje vprašanje zadeva pomoč. kakšne možnosti obstajajo za podpiranje proizvodnje na umajhnem obsegu. Mislim, da bi to morali opredeliti in mislim, da bi za to morali zagotoviti finančna sredstva. In vprašanje še tudi v zvezi z ločevanjem med surovinami in načinom proizvodnje, naprimer krave, ki se pasajo na prostem in potem dajo mleko, v primerjavi s kravami, ki se pasajo v zaprtih prostorih. Način proizvodnje je različen, različna je tudi učinkovitost in razlikujejo se tudi stroški. To vpliva tudi na okus in na ceno končnega izdelka. Bene, abbiamo avuto un'idea. Dobro, imeli smo zelo zanimivo razpravo. Besedo sedaj dajem predstavniku komisije, gospodu Kordonjeju, potem pa seveda dobi besedo Giancarlo Scotta, ki bo lahko odgovoril na vprašanja, ki so mu bila postavljena. Gospod Kordonje, beseda je najprej vaša. Merci, monsieur le président. Euh, tout d'abord, je tiens à remercier. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku se želim zahvaliti poročevalcu za izjemno opravljeno delo. Povem vam lahko, da je komisija zelo zadovoljna z ponujeno podporo našemu sporočilu. Številne točke v našem sporočilu so bile deležne podpore v osnutku poročila. Povem vam lahko, da trenutno izvajamo posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o možnih prihodnih korakih, o zakonodajnih predlogih, ki bodo morda na voljo že pred koncem naslednjega leta. Stališče parlamenta je ključnega pomena, če naj te predloge dejansko tudi udejanjimo. Morda lahko poskusim sedaj odgovoriti na večino vprašanj, čeprav vem, da ne bom zmogel odgovoriti na vsa vprašanja. Kar zadeva evropsko oznako kakovosti. Mislim, da je treba tukaj nekaj razjasniti. Evropska oznaka kakovosti je nekaj, o čemer razpravljamo že več let. Komisija je seveda odprta za to zamisel, ampak v sporočilu smo to možnost na koncu izključili eden glavnih vzrokov za to je bil, da so udeležene strani same v postopku posvetovanja za zeleno knjigo to zavrnile. Vzrok za to je bil, da bi to koristilo samo izdelkom znotraj in zunaj EU, ki so spoštovali določene standarde. Vendar nekateri so menili, da bi to lahko povzročilo zmedo med potrošniki. Komisija meni, da je sedaj najboljša možnost uvedba oznake, ki označuje kraj pridelave in to podpira tudi poročevalec. kar zadeva zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo. Zamislil, da bi združili te tri oznake, je bila namenjena poenostavitvi, kajte sedaj imamo tri zbirke podatkov in menili smo, da obstaja možnost, da sistem poenostavimo, ga naredimo bolj jasnega, tako da pripravimo skupno zakonodajo, ki bi združila te tri oznake. Nikakor ne želimo spodkopati specifičnih lastnosti različnih proizvodov in metod proizvodnje, naprimer vino, določene vrste pijač in kmetijski izdelki. Upamo, da bo parlament ta predlog podprl. Kar zadeva združitev z OP-ja in z GO-ja, v predlogu smo navedli, da bomo to preučili. Ampak odločili, odločitve še nismo sprejeli. sedaj pa tradicionalni proizvodi v odboru ste izrazili podporo temu in povem vam lahko, da so to proizvodi, ki jih želi podpirati in spodbujati tudi komisija. Zato smo pripravili tudi to zamisel, o TSG-ju oziroma o jamstvu tradicionalne specialitete. To traja že zadnjih 20 let. Sistem zdi se, da ne deluje in komisija meni, da obstajajo boljši načini za spodbujanje tovrstnih tradicionalnih izdelkov. Sedaj pa vas želim upozoriti tudi na zadnjo točko in sicer o sistemih certificiranja. ti sistemi se pojavljajo povsod v zadnjih letih in morda lahko omejujejo proizvajalce, obenem pa lahko povzročijo tudi zmedo med potrošniki. Komisija je menila, da je bilo treba ukrepati, da bi probleme na tem področju omejili. Smo na stopni zakonodajnega predloga, ampak pripraviti smo želeli določene smernice v sodelovanju z udeleženimi stranmi v tem sektorju. Sedaj pa, kar se deva vprašanje o registraciji. Zavedamo se, da so postopki registracije zelo zamudni. Delno je vzrok za to tudi v tem, da se analiza najprej izvede na regionalni ravni, potem pa šele na evropski ravni. Sedaj smo se zavezali k temu, da bomo odgovorili vsaj oziroma najkasneje eno leto potem, ko država članica predloži zahtevek oziroma prošnjo. V sporočilu smo se zavezali tudi k temu, da bomo poskušali pospešiti postopke, analize, študij in sprejemanja odločitev. In to lahko vodi do tega, da bodo nezadovoljive prošnje zavrnjene. Hvala. So, Hvala, gospod Kordonje. Beseda dobi Giancarlo Scotta, ki bo podal nekatere odgovore in svoje pripombe. Naj kolege spomnim, Predlogi sprememb mora biti uloženi do 16. novembra do 12. Potrdili pa bomo to poročilo na naslednjem sestanku tega odbora 1. decembra. Giancarlo. Di quello che ho sentito, ma è una. Hvala lepa. To je poročilo, ki izhaja iz razprav, strinjanja vseh tistih, ki smo se srečevali. Tako da je tukaj sodelovalo več ljudi. Zanimiva je bila razprava o oznaki kakovosti, ki pravzaprav določa gotovost, ki jo daje Evropa potrošniku, ki kupi določen izdelek. In ravno zato smo razmišljali o tej oznaki oziroma tem logotipu. Na nek način smo želeli naše proizvajalce in našo kakovost pokazati na način, ki bi pokazal, da izhaja izdelek v celoti iz Evropske skupnosti. Dobra je tudi ideja glede diverzifikacije promocij, to je zelo pametno in morda to lahko uredimo tudi s kakim predlogom spremembe. Kaj je še bilo? Osma točka, tam, kjer je govora o Evropskem odboru za standardizacijo. Menimo, da bi lahko bila dobra ideja, če bi imeli nacionalne organe, ki bi to um, nadzorovali in zagotavljali še večjo gotovost. Hvala lepa. Torej bi pa rad povedal nekaj, kar ni prihaja res iz srca. V teh letih sem opazil, da je prišlo do sprememb, sprememb tudi pri kmetovanju. Prišlo je tudi do opuščanja nekaterih kmetij in to je spremenilo tudi izgled našega podeželja in to ne na bolje v mnogih primerjih. Naša zgodovina, naša kultura, naša metoda je tisto, kar moramo ohraniti, kajti s tem, ko bomo to ohranili, bomo lahko nadzorovali naše ozemlje, tako kot so vedeli že naši predniki, ki so znali iz malo zemlje izvabiti dovolj hrane, da smo danes vsi lahko tukaj. Ta krajinski vidik, ki je lahko pomemben, naprimer, za turizem te majhne niše kakovosti, ki jih lahko izkoristimo recimo v goratem svetu, tradicije, ki jih imamo. Vse to so vidiki, za katere se zelo zauzemam in zato sem se tudi odločil za to poročilo. Hvala lepa, sem vam seveda na voljo, če imate še karkoli, kar bi mi radi predlagali za to, da bi izboljšali to, če mora jaz pravim, skupno življenje na skupnem ozemlju, kajti mi smo dobili udarto zemljo in sedaj jo moramo ohranjati. Lepa Giancarlo Scotta. Mislim, da lahko rečemo, da je to vprašanje sedaj zaključeno, čakamo na predloge sprememb. Potem pa, kot rečeno, naslednji sestanek 1. decembra, takrat bomo sprijeli to poročilo. Še zadnja točka na dnevnem redu. Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami. Temu smo rekli poseben pregled. Besedo najprej dobi Herbert Dorfman, potem pa bo sledila izmenjava mnen, da bi lahko pripravili poročilo na lasno pobudo, ki bo upoštevalo vse vidike, ne samo tisto, o čemer je govorilo računsko sodišče. seveda bomo upoštevali tudi eh, mnenje računskega sodišča. V tem poročilu na lastno pobudo pa so omenjena tudi gorata območja, naprimer. Besedo torej dobi kolega Dorfman na začetku. Aha, ne, gospod Zona. Gospa Zona ima najprej besedo.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 pomoči za območja z naravnimi omejitvami eh, in eh, tu predstavljam komisijo. Moja naloga je ta, da povzamem eh, glavne točke tega sporočila, ki je bilo sprejeto v komisiji mm, aprila letos. In tu bom imela predstavitev, ki se deli na dva dela. Prvi del, splošni okvir, zakaj je prišlo do revizije in eh, dokot je segla revizija in pa še drugi del z kratkim opisom vseh glavnih elementov, novi kriteriji coniranja, ki se preučujejo in kako naj bo pomoč učinkovitejša. Ne vem, imam prezentacijo v PowerPointu, sem, vam, sem jo vam posredovala, ne vem, če jo lahko pokažete na zaslonih, bom kar nadaljevala vsekakor. Če ste to eh, disketo dobili, boste na, drugem, na drugi, drugi strani videli eh, mapo manj eh, omejenih območij nelle zone svantaggiate è uno strumento classico della politica agricola e di sviluppo rurale. Tukaj vidite razporejenost. Ta režim velja od leta 1975, uporabljajo ga vse države, če tudi ni obvezen. Tukaj gre samo za eno od treh tipov območij z omejenimi dejavniki. To so tako imenovane umestna območja, korata območja in območja s specifičnimi omejitvami, pa niso vključena v to, ta pregled oziroma to revizijo. Te, ta umestna območja, ki so predmet sedanjega pregleda, obstajajo v vseh državah z izjemo Danske, Malte in Nizozemske. V programskem, takočem programskem obdobju 2007-2013 prejemajo javna sredstva, ki presegajo 11 milijard evrov, torej 7,6 odstotkov vseh sredstev, ki so namenjena za razvoj podeželja. Torej 7,6 odstotkov za območja, ki niso gorata območja. Na tem zemljevidu so to območja označena z rumeno, 31 odstotkov vseh površin 27 članic EU. Podjetja, ki prejemajo pomoč na teh območjih, predstavljajo 7 odstotkov skupnega števila kmetovalcev Evropske unije. Sedaj prehajam na naslednjo prosojnico. Sedajni pregled je zelo natančno omejen. Tu ne gre za to, da bi predlagali novo politiko, pač pa želimo razviti že obstoječo politiko. Tukaj se osredotočamo predvsem na določanje upravičenih območij in na to, kako čim bolj ciljno dodeljevati pomoči, da bi te bile čim bolj učinkovite. Še enkrat podarjam, tukaj ne gre za gorata območja, tudi ne območja s specifičnimi omejitvami. Cilj komisije tukaj ni ne, da bi zmanjšali in tudi ne povečali območja z omejenimi dejavniki, pač pa želimo njihovo razvrstitev narediti bolj pregledno. Zato, da bi razumeli logiko tega našega početja, je treba pogledati, kako so se razvijali cilji režima za pomoč območjem z omejenimi dejavniki. Podobno kot skupna kmetijska politika, se je tudi to razvijalo, zato da smo se prilagajali družbi. Režim ki je bil vzpostavljen leta 1975, je kot prvo želel ohraniti naravna območja in preprečiti izseljevanje prebivalstva z nekaterih območij. Danes pa družbeno-gospodarski cili spreminjajo svojo vlogo. Poudarek je danes na nadaljni uporabi kmetijskih zemlišč, zato da bi, kul, da bi ohranili kulturno krajino in zato, da bi ohranili kakovost prsti. Na ta razvoj dogodkov moramo gledati tudi v luči reforme SKP leta 2003 in tudi v luči strateškega pogleda iz leta 2007. Tudi samo ime režima pomoči se je spremenilo in to je bilo sedaj prerazvrščeno v drugo kategorijo, kjer gre za naravno okolje. Prav tako je treba povdariti, da kljub tej okoljski razsežnosti gospodarjenja s prostorom, pomoč območjem z naravnimi omejitvami ne pomeni podvajanja vsekakor prinaša koristi tudi za okolje, ker se bori proti opuščanju, zlasti tam, kjer je težko izvajati kmetijstvo. Po drugi strani pa zagotavlja kompenzacijo samo za to in eh, ne za noben drug namen. Torej, ima na nek način umestni položaj med enotnim plačilom in po drugi strani med kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Sedaj pa še naj povem, zakaj smo se sploh lotili tega pregleda oziroma revizije. Če si pogledamo dnevni red, je govora na dnevnem redu za današnji sestanek o posebnem pregledu Naj povem, da smo pri izvajanju tega režima naleteli na nekatere patologije in komisija, svet in računsko sodišče so se strinjali glede diagnoze te patologije. Torej gre za režim, ki ga je vsekakor treba spremeniti. Ta območja z naravnimi omejitvami so bila klasificirana na podlagi vrste pokazateljev, pokazateljev, ki so družbeno gospodarskega značaja, gre recimo za povprečni dohodek in tako dalje. In to ni več v skladu z sodobno logiko tega režima. Potem so tukaj še kriteriji, ki jih uporabljajo države članice za razmejevanje območij. Ti kriteriji se zelo razlikujejo od ene države do druge. Trenutno imamo več kot 100 kriterijev, 100 meril in zato posledično prihaja do nepreglednosti in tudi do tveganja, da bi prišlo do neenakopravnega obravnavanja in o tem je govorilo tudi računsko sodišče. Če si pogledamo maksimalna poseljenost na kvadratni kilometr lahko znaša od 15 v Estoniji do 130 ali še celo več. Nedavno je bila opravljena študija glede režima pomoči in ugotovljeno je bilo, da tisti, ki najbolj potrebuje pomoč, te pomoči ne prejme vedno. Kako daleč smo prišli? Nekatere vozle nam je že uspelo presekati, ampak najbolj zahtevno vprašanje, ki se nanaša na revizijo določanja območi, to še ni zaključeno. Računsko sodišče je prosilo, da bi si pogledali klasifikacijo na podlagi skupnih kriterijev. Svet pa je leta 2005 prosil komisijo naj opravi analizo predlogov. Komisija je ustanovila na tej podlagi skupino strokovnjakov in ta skupina je ugotovila osem možnih pedoklimatskih kriterijev. Na ta način lahko klasificiramo ta območja. Gre za dejavnike, kot so podnebje, značilnosti prsti, naklon, pa tudi kombinacija prsti in podnebja. To so vse merila, ki so tehnično opisana v sporočilu in to boste potem imeli na voljo po predstavitvi. Na podlagi tehničnega dela je prišlo do intenzivnega posvetovanja med državami članicami, vsemi zainteresirani, tudi smo imeli javno razpravo leta 2007 in na stotine je bilo takih ali drugačnih srečanj. Na tej točki je nujno, da države članice uporabijo svoje podatkovne baze za to, da simulirajo učinek nove razmetve območij na podlagi novih meril. Namreč gre za zelo občutljivo stvar in raven podatkov, ki jih imamo na ravni komisije, na evropski ravni, torej ta raven morda ni zadostna in nimamo dovolj podrobnosti. Države članice so se zavezale, da bodo posredovale podatke o teh simulacijah komisiji. V tem trenutku sodelujemo z nacionalnimi strokovnjaki za to, da bi vse simulacije bile pripravljene januarja in da bo komisija lahko zaključila oceno vpliva ter pripravila resnično dober predlog. S pomočjo podatkov, ki jih imamo, in s pomočjo analiz, ki smo jih že opravili, smo prišli do nekaterih koristi, ki bi jih imeli ob uporabi enotnih meril. Gre predvsem za jasen in robusten skupen okvir, ki temelji na zdravem, trdnem znanstvenem vedenju. Poleg tega lahko zajame tak nov okvir različne situacije v Evropi in omogoča tudi poenostavitev. Kajti včasih se zgodi, da en sam kriterij sproži določitev območja, vedeti pa moramo, da jih imamo več kot sto. Sedaj torej čakamo na simulacije držav članic za to, da bomo lahko nadaljevali z analizo vpliva, ki bo bolj poglobljena. Če gremo še dlje od osmih pedoklimatskih kriterijev, naj povem, da imamo sporočilo še nekaj, kar govori o tem, da je treba pomoč usmerjati ciljno. To pomeni, da je treba ra samo razve razmejevanje območij z omejenimi dejavniki nekoliko bolj izpiliti. S pomočjo znanstvenega napredka ali zaradi človeškega dela so včasih pre, uspeli preseči te naravne omejitve. Pripravila sem nekaj fotografij s primeri, tukaj lahko vidite nekatera zelo sušna območja je možno namakati in doseči zelo intenzivno kmetijstvo o vplivih na okolje se sicer lahko pogovarjamo, ampak to je dejstvo. Drugod je vode preveč in tam je potrebno posredovanje v obliki suševanja, tudi tam je potem možno kmetijstvo. Potem pa imamo na nekaterih eh, območjih prst, ki je zelo kamnita, vsebuje veliko kamenja. Ampak s pravimi izbirami kultur, Kmetovalci že desetletja, da ne rečem stoletja dolgo, gojijo tiste kulture, ki so najbolj primerne. Sistem, ki bi vključil vsa taka območja, bi seveda pomenil, da bi izgubili verodostojnost sistema. In ravno zato je po mnenju komisije, ne za vsa območja, ampak za nekatera območja z konkretnimi naravnimi omejitvami, treba še dodelati način razmejevanja območij. Še zadnje vprašanje. Ko bomo nekoč imeli zemljevid območij z naravnimi omejitvami, bo obstajala tudi možnost, da bi pomoč kanalizirali, kar pomeni, da bomo opravili selekcijo in dodelili pomoč samo tistim gospodarstvom, kjer obstaja največje tveganje opustitve, tistim gospodarstvom, ki najbolj prispevajo k ohranjanju krajine. To ni nič novega, nekatere države članice že uporabljajo taka pravila za upravičenost. Trenutno samo sedem odstotkov kmetovalcev na takih območjih prejema pomoč. V tem trenutku se sprašujemo, ali bi bilo pametno, če bi vzpostavili nek skupnostni okvir za to, da bi pomoč lahko bolj ciljno namenjali vsem upravičencem Naj zaključim s tem, da omenim, kateri so naslednji dogodki. Do konca leta oziroma januarja 2010 pričakujemo simulacije oziroma karte držav članic. Če bo komisija v prihodni sestavi dala svojo odobritev, namreč trenutno je to predlog komisije, Upamo, da bo to lahko dokončno predstavljeno do konca leta 2010. Realistično pa ne moremo pričakovati, da bi nova razmejitev dejansko bila v uporabi pred letom 2014. Zato pričakujemo, da naj bi nova razmejitev sovpadala z uveljavitvijo novega sistema. če bodo območja izgubila svoj status območja z naravnimi omejitvami, no, to bo mogoče vedeti šele, ko bomo imeli več informacij in šele takrat se bomo lahko lotili vprašanja morebitnega opuščanja eh, teh, tega režima na teh območjih. Hvala lepa. Zona. Hvala komisiji, hvala gospe Cona. Oproščam se, ker sem se malo zmedel na začetku s predstavitvijo, ampak sedaj mislim, da smo dobili jasno sliko. Sedaj bo na vrsti Albert Dorfman in potem bo sledila debata. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospod Coni za predstavitev. Malo bom dodal temu, kar je bilo že povedanega. Hvala, gospe, za sodelovanje v teh zadnjih tednih. Začeli smo predstaviti začeli smo pripraviti mm, poročilo, ki ga bomo potem dali komisiji. Na hitro bom povedal, da imamo preureditev kriterijev za razmejitev območji z omejenimi dejavniki, mm, ampak ni več, ni več eh, socialnih eh, gospodarskih kriterijev, ampak samo pedoklimatski kriterij in izključno pedoklimatski kriterij. Obstaja tudi potreba potem, da Si ogledamo te simulacije, pričakujemo jih ob koncu januarja, eh, pričakuje jih komisija in tudi vse države članice. Takrat bomo videli, katere so posledice teh kriterijev, ki so eh, znanstvene narave, na coniranje kot tako. Jaz bi samo eh, postavil nekatero vprašanje oziroma pregledal nekatero vprašanje, ki jih bomo še upoštevali v poročilu. Prvič bomo morali pregledati kriterije, če so to pravilni kriteriji, če je teh osem kriterijev dovolj za to, da na pravilen uravnovešen način eh, začrtamo situacijo po celi Evropske unije. Potem metode mirjenja. Sprašujemo se, če je ta metoda pravilna. Predlog komisije eh, predvideva da se eh, te kriterije uporablja na vsaj dveh tretjinah eh, ozemlja Evropske unije, če, oziroma določenega območja, če hočemo, da je eh, opredelitev območja de, ome, z omejenimi dejavniki veljavno. Treba je tudi se vprašati, ali bomo upoštevali tudi kumulativne kriterije, se pravi, če bomo dodali in uh, dodali več kriterijev o omejitvah. In potem bo to visoka stopnja omejitve, bomo dodali več faktorjev omejitve, je potrebno ali ni potrebno, to je treba še določiti. V predlogu komisije tega še ni. Ni te potrebe, da bi kriterije, eh, dodajali kriterije enem drugemu. Potem gospod Sona je povedala, da glede predoklimatskega kriterija je tu nek problem. Nekje imamo neko pedoklimansko situacijo, ki je zelo težavna. Za nekatere uh, kulture je to zelo uh, primerno, za vinogradnike, ko gre za olkarstvo, prav, ko je tako zelo uh, skopo Eh, območje. Ampak to so različna območja. Nekatera območja so zelo omejena, druga pa imajo zelo mm, pozitivne dejavnike. Kar zadeva phasing out, opuščanje, eh, bomo gotovo prišli do ponovne opredelitve teh eh, območij, bodo to območja, ki ne bodo več opredeljena kot eh, območje z omejenimi dejavniki, druga bodo vključena eh, za območja, ki bodo nehale imeti to opredelitev, bo treba predvideti nek obdobje opuščanja za to, da se lahko območje prilagodi novim okoliščinam. Kar zadeva časovnico, bi bilo treba poročilo predstaviti uh, v odboru meseca decembra ali januarja. Vabim vse kolege, ki se za to zanimajo, da sodelujejo pri tem in da nam dajo svoj doprinos, zato da bo naše poročilo čim boljše. Hvala. Hvala, gospod Dorfman. Sedaj je beseda, uh, ima besedo Garcia Perez. Hvala, gospod predsednik. Jaz bi se zahvalila predstavniku komisije, gospodu Dorfmanu, tudi predstavnici komisije, gospodu Dorfmanu za predstavitev. Jaz bom čisto kratka. Raz, da bi samo povdarila svojo zaskrbljenost v zvezi s premembami, ki jih eh, predstavlja to sporočilo. Um, komisije. Socio, socialno-gospodarske kriterije bi umaknili in upoštevali samo območja uh, nizke poseljenosti. Jaz mislim, da veliko ljudi se, se strinja v Evropski uniji, da veliki ziv v Evropski uniji je depopulacija, predvsem na določenih podeželjskih območjih. Ne vem, kako dobro bo, če bomo ta kriterij uh, nizke poseljenosti uh, črtali. Morda bo to imelo negativne posledice na takih območjih, kjer je manj priložnosti za mladino. Mislim, da bi morali tu malo premisliti v zvezi s tem. Pregledali bomo predlagano, uh, predlagan zemljevid in potem bomo pač izražili svoje mnenje v zvezi s temi spremembami. Uh, zemljevid, ki smo si ga ogledali, je ta, ki bo tudi dokončen zemljevid in nam bo pomagal pri odločitvi. Je eden od izzivov Evropske unije v tem trenutku. Je prav to, da se na območjih, eh, kjer ljudje opuščajo zemljo, se ta mm, pojav zaustavi, zato da ne pride do hujših posledic. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Jaz sem se hotel zahvaliti za opravljeno delo. Mislim, da je primirno opraviti ta pregled eh, območij z omejenimi dejavniki. Težko je določiti kriterije za Eh, klasifikacijo, taki, ki bi bili všeč vsem. Strinja se s tem, da bi uh, se izognili opuščanju teh območij, moramo imeti kot cilj um, delo na bodočih generacijah. Ko govorimo o dodatnih stroških in uh, izgubah uh, dohodka glede na situacijo, mislim, da niso bili dobro opredeljene posledice, govorimo o preglednosti, o boljšem upravljanju, to je že res, ampak te razmejitve so nam dale mm, večji pregled o tem, kakšne so ta območja in kako je povedala Garcia, če izključimo gospodarske in socialne kriterije, če ne bomo upoštevali območja, kjer ni drugih eh, alternativnih eh, proizvoden. Kaj se bo zgodilo? Prišlo do opuščanja depopulacije, temu se hočemo izogniti in se pravi, eh, poslabšale se bojo okoliščine lokalno. Zakaj ne ohranimo ta kriterij, gospodarsko-socialni kriterij? To je objektiven kriterij, imamo še druge kriterije, seveda druga merila biofizična merila in tako dalje. In še druga točka. 60 eh, odstotkov kmetijskih eh, površin, to je odstotek za te biofizikalne merila. Ampak 76 odstotkov je pa preveč. In še druga točka, ki me zaskrbljuje, je ta ideja, da bi izključili iz tega seznama vmesno območje z omejeni dejavniki, je tudi nekaj, kar nima veliko smisla. Kdor se je, velik, je vložil veliko napora za to, da se premostijo ti naravni in strukturni dejavniki, omejevalne dejavnike, eh, je moral vložiti veliko denarja. Ne moremo sedaj kaznovati te regije, ki so šle v to, ki so vložile napore v to in ki so jo skušale rešiti te situacije s tem, da so veliko denarja um, porabili. Če bodo iz tega iztržili nič, bo hudo, seveda. E, iz tega smo izključili tudi gorata območja, ampak sprašujem oziroma želel bi, da bi e, najbolj oddaljena območja, ki imajo poseben e, status, zakaj jih moramo direktno izključiti iz eh, seznama teh obmestnih območij z omejenimi dejavniki. Naprimer, voda za otoke in drugi problemi so še hujši. Mislim, da bi morali vse te elemente pač upoštevati. Hvala, hvala. Albert Des ima besedo sedaj. Da. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim se zahvaliti tudi kolegu Dorfmanu, ki je obravnaval to temo. Ker je zelo pomembno, da najdemo neko pametno rešitev. Komisiji bi rad povedal, da moramo intenzivno sodelovati za to, da bomo prišli do rešitev, ki bodo kasneje tudi dovolj sprejemljive prihajam z Bavarske, mi imamo hribovita območja, gorata območja. Skratka, praktično vse imamo na voljo. In moram reči, dosedanje spodbude za območja z omenjenimi dejavniki so bila zelo blagodejna. Zelo pomembno je, da ta območja ostajajo obdelovalna območja. Sicer bi namreč eh, ljudje opustili ta območja. Zato potrebujemo enostaven sistem. Ne smemo se skrivati za večjo pravičnostjo, ki da jo želimo doseči in na ta način uvesti samo še več birokracije. Potrebujemo sistem, predstavljam si recimo sistem stotih točk, v njega potem unesti merila, tako da bi potem iz teh 100 točk dobili 20 in bi dosegli naš cilj. Potrebno je, da ostanejo kmetijske površine obdelovane, potem pa moramo sredstvi EU in s pomočjo sofinanciranja držav članic poiskati prav sistem, ki bo omogočil, da bomo tudi v hribovitih krajih in na območjih z omejenimi dejavniki, ki imajo ostrejše pogoje, dosegli tudi v prihodnje nadaljevanje kmetovanja. Albert. Hvala, Albert. Smit ima besedo. Uh, Hvala, gospod predsednik. Opravičujem se, da sem se v to razpravo vključil nekoliko kasneje, nekoliko sem zamudil. Žal, v današnjem svetu od nas pričakujejo, da smo na dveh mestih hkrati. Ne glede na to, pa lahko povem, da je to tema, s katero se bom podrobno ukvarjal, še posebej, kar zadeva reformo območij z omejenimi možnostmi. Prihajam iz Škotske in tam je veliko takšnih območij. Sem zelo aktiven tudi na področju kmetijstva in zelo smo pozorni na to. Vesel sem, da poročevalec vse, kar zadeva mnenje tega odbora, to je mne resno. Vendar tudi sam želim povdariti pomislike v zvezi z umikom socialno-ekonomskih meril, kajti LFA, območje z omenjenimi možnostmi, so dejanski mehanizem za socialno-ekonomsko podporo. To pomaga, da tam obstaja kmetijstvo, ki drugače ne bi tako lahko ohranimo kritično infrastrukturo proizvodne hrane v manj poseljenih in bolj oddaljenih območjih, ampak tukaj moramo vedeti, da se ne ukvarjamo z celovito reformo politike, ampak samo, da ugotovimo, da tam, kjer se je ustrezno izvajala, je dobro delovala. Preklet LFA je potreben zato, ker so države članice zlorabljale ta merila in so dodajala to k mehanizmom za podporo kmetijstva in s tem podpirale SKP. LFA pa naj bi pomagal tistim območjem, ki imajo omejene možnosti in temu se moramo posvečati in delo, katerega se sedaj lotujemo, lahko pomaga prikrajšanim območjem v EU, kajti tako bi lahko poskrbeli, da ohranimo na teh območjih kmetijstvo in to je zelo pomembno. Hvala. Ne smeti, že se, a te. Oui, je crois que c'est un moment important et que c'est important qu'on. Ja, pomemben trenutek je to. Res je čas, da ponovno vzamemo v roke vse te zadeve za veliko število kmetijskih eh, podjetij. Je jasno, da je ta pomoč nek dodatek prihodku in katirakoli sprememba v eh, območjih bo posledico nosilo za eh, število oseb, ki bo koristilo te subvencije. Kako se bo to zgodilo, kako omejiti te, ta območja. V trenutku krize proizvodnje je treba imeti neko logiko v tem. Zato menim, da nečesa še nismo podrobno preučili. Se pravi, nove cone, nove območja, ki imajo, eh, ki, na, na katerih so kmetijske predelave bile negativne, negativno delovanje, predvsem, ko gre za eh, pomankanje vode in kako so kmetijske eh, proizvodnje mm, vplivale na oskrbo z vodo. Eh, predvsem območja, ki imajo eh, šibke potalnice. Se pravi, moramo povezati eh, pomoč z praksami, kmetijskimi praksami, ki bi bile občutljive na območje, na bioklimatske razmere. Se pravi, kmetijske prakse bodo morale eh, slediti določenim eh, postopkom, zato da so lahko koristne za območje. Luis Carlos ima zadnji besedo. Hvala, gospod predsednik. Ta ni pravi trenutek, da bi se spuščali v poglobljeno debato v zvezi s tem, ampak tema je pomembna. V Evropski uniji imamo dva sistema pomoči režime notnih eh, plačil za območja, ki imajo določene prednosti. Imamo tudi vsega, neke zgodovinske razloge za to, so bolj produktivna območja, potem pa so območja z omejenimi dejavniki. In tu gre pomoč za to, da kompenzira nekatere negativne dejavnike. Ta debata mora biti bolj ambiciozna. Mi se tu pogovarjamo o tem pred sprejetjem novega modela SKP. Ampak to mora upoštevati tudi celotno schemo pomoči spremenjeno schemo pomoči. V resnici kaj počenjamo? Ponavljamo in preslikujemo model, ki ga že imamo, kjer vemo, da je potrebno, da se vse spremeni, zato da se potem na konec koncu nič ne spremeni. Elementi, ki smo jih eh, videli, ki so nam bili predstavljeni, so dobri študijski elementi, ampak jih moramo uporabiti zato, da izdelamo nov model, na, ki temelji na enem stebru, ki ima jasne kriterije za razdelitev pomoči na osnovi proizvodnih eh, kriterijev eh, raznih območij. Mislim, da je to pomemben kriterij v tej debati, ki mora biti obsežnejša, zato da najdemo nov model v širšem okviru in da ne gremo samo v to, da poglobimo in dodatno sistem, ki ga že poznamo. Hvala vsekakor predstavniku komisije in poročeval, ki za doprinos k tej debati. Upamo, da bo to širša debata in bolj poglobljena debata, ker imamo veliko odgovornost v tem mandatu. Hvala, Luis, da je prosil za betedo predstavnica komisije. Gospa Loric Hoffman, prosim, izvolite. Thank you, Chairman. Hvala gospod predsednik. Poskusila bom na kratko odgovoriti na postavljena vprašanja. Na začetku želim povedati, da ne želimo sprejeti dejstva, da se ta postopek ukvarja samo z neposrednimi območji z omenjenimi možnostmi. To ne pomeni, da je izključna pomoč za točno te kategorije, ta postopek pregleda, da si ogledamo omejitve območij, to velja samo za umestna območja. Še posebej zato, ker mislimo, in to je potrdilo tudi računsko sodišče in druge sodbe, kar zadeva omejitev hribovskih območij in območij s posebnimi omejitvami, naprimer otoki in druge druga krhka območja, da omejitve teh območij niso problematične, kajti tukaj gre za bolj homogeno uporabo meril za omejitev teh območij oziroma za razmejitev teh območij. Ta območja so ustrezno razmejena na podlagi obstoječih meril. Govorimo samo o neposrednih eh, območjih z omenjenimi možnostmi. Kar zadeva socialno-ekonomska merila, socialno-ekonomski vidiki v teh območjih so eden glavnih pomislekov in skrbi politike razvoja podeželja. Kakor veste, imamo okvir za politiko razvoja podeželja, v katerem je 40 različnih ukrepov in več ukrepov je namenjenih socialno-ekonomskim vidikom teh območij. Vendar finančni instrument območij z omenjenimi možnostmi ni ukrep, ki se lahko bori, tako rekoč, po zmanjšanju števila prebivalcev teh območij in proti temu, da bi ljudje zapuščali ta območja. Želimo podpreti kmetovalce, da ohranijo svoje kmetije in upravljanje z zemljo v krhkih območjih, z omenjenimi možnostmi in cilj je, da bi na teh območjih ohranili kmetovanje in plačamo jim dodatne stroške zaradi tiste stroške, ki so dodatni zaradi izvajanja kmetijstva na teh področjih. Kakor pa veste, to ne zagotavlja preživetje, preživetje teh območij. Potrebujemo še druge stvari, potrebujemo delovna mesta, infrastrukturo, kako ste tudi sami povedali, za mlade, za starejše ljudi, da ostanejo v teh regijah in da imajo možnost za kakovostno življenje, ne pa da čutijo potrebo, da morajo ta območja zaposliti in oditi v mesta. Mislimo pa, da bi morali delati z instrumenti, tako kakor je njihov namen Namreč ohranili naj bi kmetovanje in upravljanje z zemljo v teh območjih, kar pa zadeva socialno-ekonomske pogoje v teh območjih, moramo uporabiti druge ukrepe, ustvarjati delovna mesta, izboljšati stanje v prehrambeni industriji, karkoli že, zato da bi te regije v celoti ostale zanimive in sposobne preživetja. Vidite, da je vsa zadeva precej tehnična, zato se opravičujem, kajti včasih je težko predstaviti vse tehnične vedike tega problema, ampak želimo si, da bi na koncu dobili preprost sistem, ki ni zapleten, videli pa ste, da se moramo v realnosti včasih nekoliko prilagajati in uporabiti določene, določene kazalnike pri razmejitvi območij. Sistem, ki smo ga sedaj razvili s pomočjo skupnega raziskovalnega središča na podlagi teh osmih biofizičnih meril, je dobra podlaga. Ampak izključiti moramo območja, kjer te omejene morje kmetovalce ne obstajajo več zato, ker obstaja namakanje, drenaže in so mogoče tudi druge oblike kmetovanja. Zato v teh regijah ne izplačujemo več pomoči. Zato bo denar namenjen regijam, kjer teh omenih možnosti ni mogoče premostiti, kjer imajo kmetije resnično težave pri izvajanju svojih dejavnosti, kajti pod nobenimi pogoji teh pomankljivosti ne morejo premostiti in doseči ravni produkcije, ki je enaka tisti v normalnih, tako rekoč, območjih. Sedaj pa, kar zadeva vprašanje združevanja, akumuliranja teh meril. Lahko imamo tri različne težave v regiji in če te tri težave prizadevajo večino območja, potem je to lahko območje z omenjenimi možnostmi. To pomeni, da ni treba, da en kazalnik pokriva vse težave, lahko se pojavijo različni kazalniki, ampak ne moramo pa kar dopustiti, da bi rekli, imam eno težavo z 50 odstotki in potem še eno z 50 odstotki in zato je sedaj vse skupaj 100 odstotkov. To je znanstveno vprašanje, težko je to opredeliti, ampak znanstveniki pravijo, da ali je treba doseči določeno uh, raven, da se prizna omejena možnost ali pa ne. Sedaj se z državami članicami še pogajamo in tudi z vami seveda in preučiti bomo morali nekatera še odprta vprašanja, zato da bi stvari razjasnili. Nekoliko pa tudi zato, da bi še naprej razvili to, kar imamo, zato da bodo države članice potem lahko to preizkusile. Hvala lepa. Bene, ringraziamo tutti gli intervenuti. Ringrazi... Hvala vsem, ki ste se udeležili debate. Hvala predstavnicam komisije. To bo zelo zanimiva pobuda. Zato voščimo Herbert, vam vse dobro v tem delu. Hvala še enkrat. Jutri se sestanemo ob 10. uri. Prosim pa koordinatorje, da so tukaj ob 9.